Dear colleagues, uh, welcome to this. Kolegi, dobrodošli na te predstavitvi o vladavini prava. Govorili bomo o misiji na polskem in predstavili bomo sklepe te misije iz Polske. Na te predstavitvi se bomo zlasti osredotočili na neodvisnost sodstva. Tukaj pozdravljamo vse naše goste. To je nadaljne spremljanje um, te misije Libe v Varšavi in sicer z 19. do 21. septembra 2008 se potekala ta misija in sam smel čast voditi to misijo. Ta program predstavitve je bil določen z političnimi skupinami in je razporejen v tri dele. Kot prvo, prvi del Prvi del torej, eh, bo začel prvi podpredsednik komisije, Franz Timmermans. Potem pa še predstavniki Polske. Nažalost moram reči, da smo sicer povabili polskega ministra za pravosodje, ampak moram reči, da da nisem zadovoljen, ker polska vlada ni sprejela vabila našega odbora. Um, torej, ministr ne bo na to predstavitev. In že na misiji septembra smo bili razočarani, kajti že takrat nismo mogli srečati z ministrom za pravosodje, da bi govorili o teh reformah eh, pravnega sistema. Vse sem pogovarjal s polskim veleposlanikom in smo bili tudi v tem vabilu na predstavitev. Torej, to sem želel sedaj pojasniti. Res smo se zelo potrudili, smo zelo odločno povabili eh, ministra in člane vlade, ampak eh, se ni šlo. Kolegice in kolegi, prav tako bom potem avstrijsko predsedstvo in pa prihajajoče romunsko predsedstvo prosil, da na kratko predstavite trenutno stanje in pa kako je s členom 7, potem v drugi predstavitvi pa bomo slišali še druge predstavnike, eh, predstavnike Beneške komisije ter pa Evropske mreže eh, za pravosodje ter pa um, polskega ombudsmana, potem pa še tretji del bodo pa govorili predstavniki civilne družbe. In po drugem pa tretjem delu bomo tudi imeli odgovore in poprašanja za člani odbora Libe. Preden začnem, pa bi kot vodja delegacije in misije. Predstavil naše glavne sklepe te misije, eh, ki je potekala na Polskem Varšvi od 19. do 11. septembra. To poročilo smo pripravili skupaj z političnimi skupinami in delegacijo. To smo potem poslali polskim organom v vednost in v morbitne pripombe. Potem bomo poročilo tudi objavili. Tudi polska sličica bo objavljena, ko bo na voljo tudi polski prevod. Potem bo poročilo predstavljeno odboru Libe in sicer na začetku decembra 2018. Cilj te misije je bil to, da bi bolj razumeli trenutne reforme polskega pravnega sistema. Um, torej, to reformo sedaj izvaja polski organi, moramo ugotoviti, kakšne so posledice za vladavino prava na Polsko in pa kako se te reforme uveljavljajo in kako vplivajo na evropski zakon. Um, sedaj je relevantno tudi člen 7.1. Um, 21. decembra 2017 je Evropska komisija aktivirala ta sedmi člen zaradi situacije pravne države na Polskem. Odbor um, Libe in pa predstavniki Polskega senata, um, ODHR, um, OVSE, predstavniki civilne družbe in pa parlamentarna delegacija bi se vsi radi zahvali. Um, vsem za razpravo do sedaj, hvala lepa vsem, da ste bili na voljo do sedaj in boste še v prihodnosti parlamentarna delegacija se zelo potrudila, da bi se srečala s čim več predstavniki polske vlade. In obžalujemo, da kot rečeno se polska vlada na številne, številne vabila ni odzvala. Sam sem kriv, to je bila komisija, ne parlament. Oni so krivi. Torej, kot voda te parlamentarne delegacije, čeprav smo pri tem um, vsi um, torej, na isti poti, torej, kot vodja delegacije mislim, da seveda je um, legitimno, da Polska opravi pravosodno reformo um, in sem poslušal tudi argumente Polske glede reform, ampak bi pa rad tudi povedal, da po zgodovinskem pristopu Polske v EU je Polska položajka mora tudi zagotoviti uh, neodvisno uveljavljanje in nepristransko uveljavljanje zakonodaje Evropske unije kot vodja delegacije sem se potem srečal s številnimi predstavniki in akteri. In sedaj me skrbi zaradi kumulativnega učinka teh reform na polskem iz zadnjih treh let. In to lahko vodi situacijo, ko ima zvršna v oblasti zelo veliko pliv na sestavo in pa delovanje uh, eh, sodišča na vrhovno sodišče, na nacionalni sodni svet in pa na običajna sodišča. Ima lahko izvršna oblast veliko pliv. Zato smo zaskrbljeni zaradi kršenja temeljnih načel, tudi naprimer glede razdelitve v oblasti, glede zakonitosti, pravne gotovosti, glede um, prepovedi samovolnih ukrepov in pa glede sodnega pregleda. Prav tako smo na obisku gotovili, da na polskem ženske zelo težko izvajajo svoje osnovne zdravstvene in reproduktivne pravice. Potem pa še težave pri medijih in pa težave za delovanje nevladnih organizacij, tudi tukaj situacija zaostruje. Kot rečeno, polska vlada je dobila možnost, da komentira predlog, um, ki sem ga prebral. Um, in ima tudi še to možnost uh, do decembra. To upam, da je bil objektiven pregled obiska delegacije na Polskem in sedaj bomo začeli s to predstavitvijo in sicer z prvim panelom institucij. Najprej pozdravljam prvega podpredsednika Timmermansa. Ta bo sedaj eh, podal predstavitev v svojih 15 minutah. Danes beseda je tvoja. Thank you very much and um, let me start by thanking uh, the Libe committee. Hvala, hvala lepa odboru Libe za to, da ste organizirali današnjo predstavitev glede vladina prava na Polskem, sploh ko gre za neodvisnost sodne veje oblasti. Hvala lepa za zanimivo poročilo glede svojega obiska na Polskem. Gospod predsednik, mislim, da so vaši pomisleki podobni kot pomisleki Evropske komisije in te sem izrazil že večkrat. Sedaj bom pa predstavil žirurno trenutno stanje in pa ključne dogodke od zadnjega sestanka. To pa je bilo 28. junija. Naj povem, kaj nas najbolj skrbi in kar smo tudi predstavili v našem predlogu komisije. Gre za reformo vrhovnega sodišča, um, nacionalnega sodnega sveta, um, običajnih sodišč, potem disciplinski um, postopek, potem postopek pritožbe ter pa ustavna sodišča um, decembra 2017 se je komisija odločila, da bo aktivirala sedmi člen pogodbe. In razlog za to je bil tudi kumulativni učinek različnih eh, tipov reform, kajti se to je omejevalo neodvisno sodne oblasti in vplivalo na ločitev v oblasti na polskem. Te reforme imajo skupen vzorec, izvršna in sodna oblast eh, se zdaj prepletata in izvršna oblast lahko zelo vpliva na celotno um, sodno vajo oblasti. Nažalost moram reči, da do sedaj se polska vlada ni um, odzvala na pomisleke komisije. Še vedno obstajajo velika tveganja um, za ljudi na pravno sistemski ravni. Potem pa še novi dogodki, ki so prav tako zaskrbljujoči disciplinski uradniki, eh, ki jih imenovala sodne oblasti, so začeli z nami preiskami proti sodniki, ki so sodelovali v javnih razpravah, ki so podali javne eh, izjave o reformah ali pa so večkrat izrazili to, da želijo nekatere eh, odločbe predati Evropskem sodišču. Prav tako se je izkazalo, da disciplinski uradniki, um, večkrat zavračajo to, da je res, da um, bi morali um, zraven teh sodnikov dali tudi pravnike, uh, ki bi pomagali. Pet polskih združenj je omenilo, da se izdajo grožne proti tistim, ki odkrito govorijo proti tem predhodnim obsodbam. Pa še en zaskrbljujoč dogodek vedno več je tudi um, torej primerov, ko uh, so polska sodišča zvrnila dostop um, do uh, posodovanj sodb na Evropsko sodišče. Sedaj imamo tri sklope vprašanj, um, običajni sodišči in pa številna um, vr, številne odložbe vrhovnih sodišč, ki se nanašajo na um, to, kar je tudi imela komisija v zadnjem predlogu. In sodišče se odločilo, da bo sprejelo eh, predlog za pospešeno obravnavo in so določili eh, datum za 12. februar naslednje leto. Ehm, kar je pa še posebej skrbloče pa to. Torej, nekatere stvari so posredovale na Evropsko sodišče, ampak izvršna oblast je pa to zelo kritično komentirala. In javni eh, tožilec je celo pozval eno smer sodišč, da kar umakne svoje vprašanje za Evropsko sodišče potem pa um, še Polsko vrhovno sodišče. Tudi tukaj um, je um, vedno več zavrača nekaterih odločb. Augusta se je sodišče um, odločilo, da bo razveljavljalo nekatere odločbe in um, da potem posreduje naprej te odločbe v predhodno odločanje na Evropskem sodišče. Predsednik um, pa je potem zavrnil to odločbo sodišča glede vrhovnih sodnikov, ki so bili um, tukaj relevantni. Um, že julija se je zgodilo, da se 15 sodnikom um, ni um, podaljšalo um, svoje uh, njihove funkcije in sedaj od septembra naprej dalje. Uh, izvršna oblast določila, da je 22 od 28 uh, sodnikov že upokojenih in to velja tudi za Um, prvega vrhovnega sodnika, ki um, bi moral še delati do leta 2020 um, in to po ustavi. Potem decembra se je komisija odločila, da bo sprožila postopek kršitve proti um, Polski zaradi nove um, reforme vrhovnega sodišča. 19. oktober pa je potem prvi podpredsednik sodišča dejal, da bo sprožil ukrepe za to, da bi um, ohranil neodvisnost vrhovnega sodišča. Potem um, so začasno dobili vse predloge komisije, ampak prejšnji petek je potem um, pred uh, vrhovnim senatom potekala razprava in sodišče se bo na koncu odločilo o tem, uh, kakšni bodo um, ti začasni ukrepi komisije, ali bodo uveljavljeni ali ne. Polska je potem komisiji posredovala poročilo o trenutnem stanju izvajanja odločbe. Komisija trenutno še proučuje to, um, ta dokument. Po odločbi uh, sodišča z 22. oktobra pa je prvi uh, predsednik um, vrhovnega sodišča dejal, da se morajo vsi um, sodniki javiti na dožnost in komisijo so potem. Eh, obvestili, da je vseh 22 um, sodnikov prišlo nazaj na funkcijo in da so tudi že dobili nove zadeve. In torej niso se pokojili, še vedno lahko delajo in lahko neodvisno odločajo in čakajo na naslednje um, odločbe sodišča. In tukaj se skrbljenostjo ugotavljam, da polska vlada očitno verjame, da se zahteva zakonodajni amadma za to, da se spoštuje ustavno odločbo in da lahko sodniki pridejo nazaj na funkcijo. Uh, No, ampak do danes še nihče ni formalno um, podal tega predloga strani polske vlade. Prav tako je um, nov nacionalni sodni svet uh, sedaj dejal, da um, so ti sodniki še vedno upokojeni, torej še niso nazaj na svojih funkcijah. In očitno um, nacionalni sodni svet ne more poskrbeti za neodvisno sodne oblasti. 17. septembra je Evropska mreža za um, pravosodje tudi potem zamrznila um, članstvo polske delegacije. Poleg tega treba poštevati še širšo sliko. 17. oktobra je um, javni um, pravobranilec, uh, tudi um, minister, dejal, da mora ustavno sodišče reči, da je preminarni um, mehanizem neustaven, kaj um, predvsem, ko gre za organizacijo in pa strukturo polskega sodnega sistema. In ta poziv je v nasprotju z glavnimi načeli Evropske unije, mehanizem preliminarne odločbe, je v skladu s pogodbo Evropske unije eden izmed stebrov, ki podpira evropski pravni red. Celoten pravni sistem v Evropske unije se um, zanaša na neomejen dostop do Evropska sodišča, torej da nacionalna sodišča lahko posredujo svoje prošlje neovirano. Uh, in eh, nobena druga v oblasti se ne more eh, vmešavati v to. Potem pa še ustavno sodišče. Polski ombudsman je davno dejal, da v politično občutljivih primerjih se je spremenila struktura sodne v oblasti in to brez pravne podlage in da so potem dodali um, sodnika, ki je bil neutemeljeno imenovan in zato je tudi potem ombudsman um, umaknil svojo zahtevo. Nažalost, ne morem poročati o pozitivnih uh, dogodkih na polskem, uh, Evropsko sodišče je izdalo odločbo za začasne ukrepe in sicer, da Poljska tako spremeni svoj pristop in da tudi odpravi um, vse težave, ki so spostavljene. Sodišče bo zadnjo odločbo izdalo um, enkrat uh, naslednje leto. Potem so tukaj še vprašanja, ki niso del um, sodnega postopka kršitve, ki je pred Evropskim sodiščem in tukaj Evropska komisija seveda je pripravljena, da se pogovorimo o možni poti naprej. Uh, preko dialoga s Polsko, tako da lahko razrešimo vsa morbitna vprašanja um, iz tega mnenja. Naj še enkrat podarim. Komisija želi dialog z polsko vlado in želimo razrešiti vsa ta vprašanja. To je evropski način preko dialoga, ampak komisija je tudi varohnja pogodb. In moramo zagotoviti to, da bomo imeli ločitev um, oblasti, vej oblasti, kajti to je temeljno načelo delovanja Evropske unije. Uh, In tako kot Evropski parlament, tudi Evropska komisija priznava pravico vsake države članice do reform sodne oblasti. Ampak reforma sodstva pa pač ne more voditi v to, da se omeji ali pa konča ta ločitev eh, v oblasti in pa da je potem sodstvo pod političnim nadzorom. Tega pač ne moramo dopustiti po takšnih reformah. No, ampak seveda ima polska vlada pravico do reforme, to je normalno. In še enkrat eh, moram zelo jasno podariti. To vprašanje želimo razrešiti preko dialoga na podlagi nedavnega mnenja, na podlagi konkretnih korakov, ki jih treba sprejeti. Da zaključim, ne nekaj bi rad spomnil. Vladavina prava je um, ključna skupna odgovornost vseh institucij Evropske unije in zelo pomembno je, da komisija in pa Evropski parlament še vedno sodelujeta pri tem in tudi svet mislim, da mora biti v to vključen kajti pri postopku posebnem členu ima svet posebno odgovornost um, in jo mora prevzeti. In naj še enkrat ponovim um, svoj poziv polski vladi. Pomagajte nam rešiti to vprašanje in sicer na podlagi načel, ki so v pogodbi v drugem členu, kajti to smo kot evropejci. To je edini um, način, edina pot naprej. Treba spoštovati pravno državo, ločitev v oblasti ter pa neodvisnost eh, sodstva. Vsak polski državljan ima pravico do tega in vsak evropski državljan ima pravico do tega, kajti naj še enkrat ponovim to, kar je povedal um, predsednik. Polski sodnik je tudi evropski sodnik, um, ki je tudi razsojal v evropskih predpisih. In Evropsko sodišče lahko tudi pomaga um, polskemu sodišču, zato je tudi Evropsko sodišče polsko sodišče posredno. In zato je naš pravni red uh, neločljiv z vašim uh, um, polska vlada. In to moramo ohraniti na takšen način in moramo ohraniti to ločitev v oblasti. In to je ključno za Evropski pravni red. Hvala. Thank you very much, <clears throat> uh, Commissioner. And we now um, would have. Hvala lepa, gospod komisar. No, kot rečeno, želimo slišati vse strani, ampak kot sem povedal že prej, polska vlada ni poslala predstavnika, sem že prepovedal zakaj. In zato bomo šli kar takoj na prvo razpravo, vprašanje in odgovori. Torej poslanci in pa prvi podpredsednik, najprej še eh, delegacijo v Varšavi, tako da lahko slišite, kakšna so njihova vprašanja. No, nekateri kolegi sicer danes niso prisotni iz različnih razlogov, ampak če pa ste tukaj, pa torej lahko zastavite vprašanja. Gospod Tomasevski je tu, ne? Gospod Engel? Boste vi prvi, torej gospod Engel. In vi ste član ILS eh, te delegacije. Hvala, Klod. Upam, da sem lahko kar sedaj kratek, kajti okoliščine so takšne, da lahko potrdimo to, kar smo že prej verjeli, um, že več mesecev prej. Misija na Polskem je bila trenutek, ko je polska vlada menila, da mi kot poslanci sploh nimamo kaj početi tam, da pač uh, smo prestopili določene črte in meje ali pa da smo na misiji ugotavljali dejstvo. Um, in to je to. In potem smo slišali retoriko, ki ni bila ravno prijateljska z polske strani. Očitno smo na mrtvi točki pri uh, tej temi, kajti uradno Polska nikoli sploh ni predlagala, da um, se upravnila. Uh, danes so odsotni in očitno ne bo tega dialoga, ki ga predlaga komisija. Na vsak način želi komisija dialog, ampak ne bo bolj intenzivnega dialoga, očitno ne. Kajti polska vlada ni izkazala pripravljenosti na dialog. Tudi z nami prej niso pripravljeni dialog, ko smo šli um, v Varšavo v septembra. Tudi danes torej ni predstavnikov polske vlade. Ampak še vedno mislim, da moramo poskušati pripričati polsko vlado, da je to pač napačen način in moramo še vedno poskušati pripričati tudi javno mnenje na polskem, da nam je mar, eh, kaj se dogaja na polskem. In da ne bomo popustili, da ne bomo pozabili na to. In torej, da ne bomo dopustili takšnih mehanizmov. Eh, sam menim, da na zadnjih volitvah na Polskem se morda zdelo, da se bo kaj spremenilo in da polski državljani počasi vidijo, da je njihova vlada stopila na pot, eh, ki jih bo vodila izven Evropske unije in polski državljani tega ne želijo, jasno ne želijo. Zato še vedno menim, da moramo podpreti eh, polske državljane kajti Poljaki želijo biti ponopravni člani Evropske unije in tudi z vsemi vrednotami, ki so značilne za Evropsko unijo, eh, za naš način delovanja. Politično podrajanje sodstva pač ni v skladu s temi evropskimi vrednotami. Polska vlada mora to priznati. Kot smo si rekli, tudi ti klot in pa kot uh, gospod komisar, kumulativni učinek teh sprememb na polskem je uh, nekaj, kar je v bistvu politično sodstvo. In politično sodstvo pač je nekaj spremljivega v Evropski uniji. In um, to smo večkrat izpostavili in še vedno tako mislimo. Hvala. Hvala, gospod Tenkel. Um, potem pa je tukaj še Barbara Spinelli iz Gue, iz, tudi iz te delegacije. Barbara. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se podpredsedniku Timermansu za predstavitev. Udeležila sem se misije na Polsko in lahko povem, da je zares pomembno za sodnike, s katerimi smo se srečali, delovanje, ki ga vodi Evropska unija, tako Evropska komisija kot tudi Evropski parlament. od nas veliko pričakujejo. Pričakujejo naša sporočila, sporočila parlamenta in komisije. Kar zadeva sedmi člen, ne vem, ali so imeli tudi drugi kolegi tak vtis. Moj vtis je bil ta, da imajo več pričakovanj od eh, vrhovnega sodišča kot pa od sedmega člena. Ne zaradi tega, ker sedmi člen ne bi bil pomemben. Ne, dejansko sprejemajo tudi resolucijo Evropskega parlamenta, vendar kar zadeva samo učinkovitost, se mi zdi, da je da sodišče predstavlja zares nekega vodnika pri tem, ko govorimo o ločevanju različnih vej oblasti, torej izvršne in eh, sodne oblasti. Podpredsedniku Timmermansu bi eh, dejala naslednje. Dobro razumem, da se tu omejujete na sodna vprašanja, To tudi spada v pristojnosti, ki jih opravljate in je tudi skladno z našimi resolucijami. Vendar vladavina prava vključuje tudi temeljne pravice. Zdaj, če se spet navežem na našo misijo na Polsko, sem ugotovila in gotovo je ugotovil tudi predsednik misije Moraes, da so v nevarnosti mnoge pravice na polskem. Govorim predvsem o pravici do popolnoma neodvisnega tiska in potem govorimo o reproduktivnih pravicah. Mislim predvsem na zakon o splavu, ki ni bil sprejet v tisti skrajni obliki, ki jo je želela vlada. Opazila sem tudi zelo močno vlogo, ki jo odigrava crkev. To je organ, ki ni organ zapisan v ustavo kot ena izmed eh, vej oblasti. To smo zelo močno občutili v raznih eh, združenih za zaščito državljanskih svoboščin. Hvala. Hvala, gospa Spinelli. To so vsi člani delegacije ki so prisotni, sedaj pa še drugi kolegi, ki so se oglasili. Bomo šel po vrstnem redu. No, še prej pa uh, bi rad kot predsednik delegacije omenil še nekaj, kar je um, prej predstavil gospod eh, Engel, namreč status parlamenta in pa uh, ta misija. Dva člana delegacije, mislim, da lahko potrdite to, kar bom povedal. To ni bila misija zagotavljanja dejstev. Uh, v skladu s postopkom soglasja je bila to formalna misija. Mi kot parlament moramo tudi dati soglasje ukrepom, ki se bodo potencialno sprejeli. In polska vlada in pa vsi sogovorniki so vedeli, da smo tam ravno zato. In kolegi, torej želite, eh, želim, da ugotovite, kakšna je naša formalna vloga In to je tudi del tega širšega dialoga. Podpredsednik komisije večkrat omenil, da potrebujemo ta dialog. Tudi mi želimo ta dialog. Torej, kot rečeno, tukaj imamo vlogo um, nekoga, ki mora dati privolitev uh, k ukrepom. Sedaj pa gospod Boni, prosim. Hvala, bom govoril polsko. Po prvše, e, dziękuję bardzo misiji, ktora bila. Hvala. Rad bi se zahvalil predstavnik komisije za upravno delo. Sedaj še čakam na vaše poročilo in potem lahko o tem še govorimo in izpeljamo ustrezne sklepe. Prav tako bi se zahvalil komisarju Timirmansu za zelo dobro predstavitev dejstev in pa dogodkov v zadnjem času. In hvala lepa za dobro tolmačenje teh dogodkov. Pomembno je, da je Evropska komisija pozvala sodišče, da izda začasno odločbo. To sedaj pomeni, da smo v pravni razpravi, ne več samo v politični razpravi. Sedaj smo še, že spustili na pravno področje. No, nekateri danes pravijo, da bomo tukaj ponovno še enkrat kritizirali Polsko in zakaj se potem sploh še enkrat srečati. Gledajte, Recept je zelo enostaven. Najprej treba eh, uveljaviti eh, odločbo Evropska sodišča, glede Polske, potem kot drugo. Treba je spoštovati to sodelovanje z Evropskim institucijami in pa Evropskim sodiščem. In primer takšnega um, sodelovanja je tudi sedaj to, da polske vlade ni, torej vidimo, kako resno je bila ta dialog. Gledajte, ko smo govorili o mačarski, pa mačarski minister za pravosodje je prišel v parlament in je sodeloval v razpravi. To sem tudi želel omeniti. Potem naprej treba je tudi uveljaviti vsa priporočila, ki so bila izdana um, Evropske komisiji v zvezi z vladavino prava. In potem še nekaj. Tukaj bi omenil še odločbe ustavnega sodišča. Glede, vsaka civilizirana država potrebuje ustavno sodišče. In treba proučiti to, kar se dogaja na ustavnem sodišču, namreč um, uničuje se ta sodna vela oblasti na Polskem. Moramo pa prepričati politizacijo sodstva na vsak način, kajti če se takšna politizacija dogaja, potem nekdo dejansko želi prevzeti vse v oblasti v državi. Torej, ne gre samo tukaj za sodstvo, gre tudi za medije, za organizacije in prav tako gre tudi za delovanje prostega trga in pa tudi finančnih trgov na Polskem. Zato res mislim, da je napočil čas, da ukrepamo. Gotovo mi bo kdo napadel čez nekaj trenutkov, ampak gledajte, moram to sedaj povedati. Sedaj smo tukaj in moramo izkoristiti ta model čisto enostavnega recepta. Uh, morate prekiniti s tem kršenjem evropske zakonodaje in morate se vrniti na staro pot. Morda se tukaj ne strinjamo glede vsega med Polsko in Pavijo, ampak mislim, da še vedno lahko sodelujemo kot član Evropske unije. Hvala lepa, gospod Boni. Malem Bjork. Thank you very much and uh, thank you. Uh, um Hvala lepa in hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli. Skupaj z um, kolegi smo napisali pismo, um, se še niste odzvali na to, ampak vseeno bi rada to sedaj izpostavila. Kaj ti, ko govorimo o pravni državi, mislim, da moramo tudi pročiti, kdo je tukaj sploh um, cilj in pa kdo so žrtve, če ni pravne države. Naj omenim dva primera. In to smo tudi omenili na našem pismu. predlog je bil vložen glede vedno večje politizacije sodišča in postanek sodišča. Potem naprej um, zakonitost splava. Um, tuk, tukaj očitno um, bo tudi sedaj ustavno sodišče um, izgubilo pristojnosti glede splava in pa glede zakonitosti. Potem pa odbor peti je um, v primeru LGBT um, skupnosti dejal, da obstaja diskriminacija na polskem, ampak potem um, generalni javno upravljalec na polskem pa je zavrnil um, takšen predlog in tudi tukaj um, vidimo, da imajo takšne odločitve zelo škodljive posledice za življenje ljudi na polskem. In še nekaj, mi kot Evropski parlament smo večkrat omenili naše povezave. Um,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 članih eh, delegacije. Kajti skoraj, da sem postal član, pa sem bil izključen, ker so dejali, da polski eh, poslanci v Evropskem parlamentu ne morejo oditi na takšno razpravo, um, kajti to je neka čisto posebna loga, očitno. No, ampak vse to me ni zaustavilo, še vedno smo se lahko pogovorili. Eh, tudi polski poslanik eh, v EU eh, se pogovarja z mano in torej omenil polske oblasti se je on pogovarjal tudi z EU institucijami. No, ampak nekaj drugega. Tukaj, če govorimo o delovanju EU, če govorimo o delovanju Polske, so se pojavili nekateri zaskrbljujoči dogodki v tej razpravi. Zanima me, kaj mislite o tem vi, gospod Timmermans? Namreč, kot gospod Timmermans dobro ve, tudi mi vsi mislim, da to vemo, eh, ker nas to zanima, se ta razprava nanaša na sodno veblasti na Polsko in šlo je za primere, ko eh, se naloge za prejetje niso izvršili in sicer zradi vsega, samovoljnih odločitev nekaterih držav članic. To se je torej včasih zgodilo, ni bilo izvajano. Naprimer, Italija je to storila, italijanski sodnik ni izvršil takšne prakse. In gledajte, politična svoboda eh, se ne naša samo na sodelovanju med institucijami in državami. Svoboda v glavnem velja za državljane, tudi polski državljani imajo torej pravico do tega, da se Eh, zločince sodno preganja in polske države imajo pravico, da se počutijo varno doma. In Evropska komisija in parlament, pa tudi države članice EU, lahko v skladu s pogodbo obtožijo um, eno drugo neustreznega izvajanja pravici iz druga člena pogodbe. Deset držav članic, je obtožila deset drugih držav članic. Kaj to zdaj pomeni? Ali lahko potem vse države kar prenehajo z izpolnjevanjem obveznosti iz pogodbe? Um, mislim, da bi bilo zelo nepristransko, če bi Evropska komisija se odvala bolj odločno na takšne nevarne prakse. Te prakse so zelo nevarne tudi za pravice polskih državljanov. Torej, kot prvo, um, prva eh, pravica polske države je, da uh, um, smo varni pred zločinci na polskem. Tukaj ne gre samo za razprave med institucijami EU um, in pa polskimi organi. Tukaj gre tudi za to, da se napada polsko družbo kot tako in tudi polsko zakladajno pravo. Sam zelo spoštujem gospod Spinelli in pa to, kako ona dela spoštujem jo kot osebo, ampak moram pa vseeno reči, da sem presenečen na tem, kar je prepovedala. Tukaj, naprimer, um, smo videli to socialno pobudo za ustavite splav, to še sploh ni sprejeta zakonodaja. In jasno je, da moramo tukaj eh, upoštevati širšo sliko. Ne moramo nečesa zaustaviti na polskem, zato ker to želijo nekje druge v Evropi. Naprimer, ta polska pobuda za ustavitev splava je bila pobuda državljanov na polskem. In gospod eh, predsednik Klot eh, Morajs je potem dejal, da nažalost tukaj ni predstavnikov polske vlade. No, sam pa moram reči, da obžalujem, ker tukaj ni nobenega predstavnika te pobude, o kateri govorimo, torej zastavite splav. Želel sem, da pride gospa Kaja Dodek in v skladu z polsko zakonodajo eh, je ona tista, ki je morala predstavljati pobudo. In z njo sem se želel pogovoriti. Torej ne vem, zakaj ni tukaj na tej konferenci. To je potem tudi v bistvu zavrnitev sodelovanja med EU in pa civilno družbo. In enako, gledajte, tudi tukaj moramo vedno spoštovati civilno družbo. In tega spoštovanja um, vedno ni. Potem je tudi gospa Spinelli komentirala crkva. Gledajte, crkva je tudi del civilne družbe. Crkvena oblast je del civilne družbe, enako velja tudi za medije, za znanstvenike. Um, to je vse civilna družba in moramo spoštovati vse dele civilne družbe. Vsi imamo pravico, da se družimo v razpravi in pa da predstavimo argumente, ki se nam zdijo pravilni. Potem kot drugo, gospod Spinelli je prej omenila polsko zakonodajo. Morda kdo tukaj ne ve, da v polski ustavi me um, vedno navajamo to, da smo hvaležni za krščanstvo in pa krščansko kulturo iz preteklosti in tudi v učinu pogodbe delovanja Evropske unije je zapisano to, da potrebujemo dialog z crkveno v oblasti in pa z religijo nasplošno. In ne vem, če EU vedno izpolnjuje to obveznost, ampak eh, to je obveznost in pravica. Tukaj je čutno, da kritiziraš eh, civilno v oblasti, ki v bistvu želi samo poštiti nekatere vrednote. Pa še nekaj je bil rad omenil. Pripravil sem se na to razpravo in sem prebral, eh, da ta permanent, torej stalni državni udar eh, François Mitterona in vedno je prišlo do kakšnega političnega udara, marsikje, političnega nemira, marsikje. In François Mitterrand je napisal takole. Nekateri se ne bodo nikoli zaustavili, na vsak način samo želijo doseči svoje cilje. Um, citiral je Mišel Debreja, ki je oče um, francoskega parlamenta, ta je govoril o zakonitosti, o legalizmu, um, ki ni vedno v skladu z interesi države. Kdaj je to pisal? Takrat, ko je De Gaulle um, pisal določene pogodbe iz Zajske palače. Skratka, te primerjave niso ustrezni argumenti. Kaj želim povedati? Ne smemo tukaj posločati delitev v Evropski uniji. Vi se tukaj pogovarjate o različnih stvarih uh, takšne spravimo tudi na polskem. In ne govorimo o zunanjih pritiskih. In še nekaj za konec, gospod predsednik, to se nanaša na vas. Kot rečeno, eh, po pogodbi imamo nekoga, ki varuje eh, pogodbo, in komisija mora poskrbeti za to, da je pogodba izpolnjena in treba je zagotoviti ločenost eh, v oblasti. No, počakamo na končno razsodbo. Gospod Tibermans se je odzval na to, kar je povedal gospod Verhofta. Ta je nedavno obtožil Evropski svet, da ni izpolnil vseh eh, pozivov komisije. Komisija ne more odrediti ničesar, če svet um, misli, da mora iti v drugo smer, potem je to pač tako in uh, ne more komisija tega preprečiti. Hvala. Abra,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 zbirala podatke in informacije na objektiven način. Zdaj, ko vas poslušam, pa se sprašujem o konkretnem vprašanju. Še posebej, ko sem poslušala gospoda Jureka, ki je govoril o reformah in ciljih reform, sem se spraševala potem. Kakšen je namen političnih reform? Kaj pomeni reforma pravosodja ali javne uprave, kakšen je namen. Zastaviti si moramo vprašanje, kakšen je namen teh reform. Spremembe pravosodnega sistema naj bi privedle do izboljšav, pa tega niso dosegle. Postopki so še počasnejši ali so v pravosodnem sistemu na polskem zdaj aktivni profesionalni ljudje? Ne ali je bil namen, da naj postane pravosodni sistem bolj pravičen? Ne, zato ker imamo zdaj več pritožb na sodbe na prvi stopni, kot smo jih imeli prej. Tako da je namen povsem drugačen, kot kaže. Verjetno ni težko ugotoviti, kakšen je bil namen teh reform, glede na to, kako so se reforme izpeljale. V prvi vrsti je šlo za zamenjavo sodnikov, šlo je torej za osebne zamenjave. Tudi disciplinski senat na vrhovnem sodišču je bil deležen določenih sprememb. Tam ni šlo zgolj zato, da bi svoje sodnike postavili čisto povsod, temveč tudi zato, da bi izvali nadzor nad preostalimi sodniki, ki jih niso zamenjali da bi tem sodnikom potem grozili z disciplinskimi postopki. Grozili naj bi vsem tistim, ki delujejo neodvisno. Po današnji razpravi bo zagotovo na voljo še kaj več informacij v zvezi s to problematiko. Tudi gospod Timerman se je to izpostavil. Rekel je, da obstajajo primeri tovrstnih disciplinskih postopkov proti sodnikom odvetniki naprimer sploh ne smejo spremljati teh sodnikov v postopkih. Sodnike so obtožili napačnega ravnanja. Kakšen je bil potem namen teh reform? Da nekaj dokažejo. Wyraźnie widać, że potem so tudi korupcijski škandali na polskem. Problem se pojavlja pri finančnem nadzoru. Tudi komisija za finančni nadzor je lastnika enega od bank povprašala o podkupninah. Namen reforme je bil, da se zagotovi monopol nad pravosodnim sistemom na polskem šlo in zato, da se zagotovi nadzor nad pravosodnim sistemom. Želeli so, da bi lahko vse nadzorovali. Eh, jakby ten trudny dialog. Dejstvo, da na današnji seji ni polskega ministra za pravosodje, zagotovo ne prispeva k dobri izmenjavi mnen. Potem je tu še vprašanje Evropskega sodišča in njegove funkcije. Vse kaže, da polski organi niso pripravljeni spremeniti toka smeri, ki so jo obrali. Hvala lepa, kolegi mislim, da je komisar rekel, da bo odšel nekje ob pol štirih. Malce nepazljiv sem bil in sem vam dopustil, da govorite dlje časa. Najdlje ste govorili 8 minut, to je moja krivda, se upravičujem, komisar. Seznam govornikov se daljša, zato prosim vse, da se držite dveh minut, če nimate nič proti. Gospod Vojte, naslednji. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Timmermans, Sie zeigen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Timmermans, dejali ste, da vas čudi, da ni prišel sem minister za pravosodje Polske in da ni pripravljen na dialog. Mogoče pa bi se morali prej vprašati, kateri dialog imamo tu v parlamentu. Je to odprt dialog? Lahko dosežemo določene rezultate Ne, zdi se mi, da pričakujete, da uh, se bodo tisti, ki se uh, udeležujejo srečan, samo strinjali z vami. Tu govorimo o uh, tem, da so dejansko tudi vrednote Evropske unije dvomljive, kar zadevate polske sodnike. sodnik v neki državi naprimer ne more eh, sprejeti, ne more potrditi istospolnega zakona ali pa eh, ne more potrditi nekega splava. Mi smo se tu v parlamentu vedno borili za to, da bi zagotovili pravice muslimanom, krščanski zahod pa nas je dejansko spremenil v to, kar smo mi danes. Če kritizirate sodnike zaradi upokojitvene starosti, ki se spusti 70 na 65 let, pomeni, da se umešavate v suverene pravice neke države članice. Sam samo upam, da si bo Poljska še naprej prizadevala na področjih, na katerih se vi borite. Mislim, da bi moralo krščanstvo še vedno prevladovati v Evropi. Hvala. Kolegice in kolegi, komisar nas bo moral zapustiti o pol štirih. Sophie Intveld in gospa Višnjenska sta še na mojem seznamu, vsi ostali žal danes ne morete dobiti besedo. Najprej Sophie. Huge. Hvala, predsednik. Če pustimo ob strani vsebino pri pomp gospoda Jureka, to res ni način delovanja v odnosu do kolegov. Toliko časa je govoril, da je nam ostalim izmanjkalo časa in izmanjkalo je časa tudi za ustrezno razpravo. Tudi gospod Vojt je ravno kar povdaril nekaj pomembnega tu ne gre za tehnično vprašanje, ne gre za tehnično vprašanje reform pravosodnega sistema. Agenda tu je povsem drugačna. Gre za to, da se uničujejo pravice žensk, da se uničuje pravice skupnosti LGBT, da se uničuje pluralnost, da se uničuje svoboda veroizpovedi, da se uničuje svoboda medijev in konec koncev tudi demokracija. To je ta prava agenda. Obstaja tudi manifest z naslovom Povrnitev naravnega reda. In naravni red je tisto, kar želita gospod Vojt in gospod Jurek. V tem naravnem redu so heteroseksualni belci, moški, tisti, ki odrekajo pravice vsem ostalim. Vi ste omenili stalni državni udar in ljudje, ki se ne zaustavijo pred ničemer, dokler ne dosegrejo svojega cilja. Govorili ste o sebi, kaj ne, kajti to je vaša osebna agenda. Gospod komisar. Z vsem srcem podpiram vse intervencije, ki ste jih opravili pri polski vladi. Bodimo si na jasnem ljudje, tu gre za polsko vlado, ki ima zelo ekstremna stališča. Tu ne gre za Poljake, za polske državljane. Največje množične demonstracije na polskem so bile v podporo vrednotam, ki jih večina izmed nas tu zastopa, nikar ne pozabite na to. Vedno znova pa poudarjam v teh izmenjavah mnen z Evropsko komisijo, da slabimo svoj argument, ker se osredotočamo tako osko zgolj na pravosodni sistem. Če želimo nasloviti sistemsko naravo kršitev, moramo pogledati celoten spektrum. Tudi kolegica Malin Björk je to omenila, celo pismo smo napisali s tem v zvezi. Seveda to zadeva tudi popolno prepoved splava, prepoved združevanja, spodkopavanje pravosodja, pa tudi zavrnitev tega, da priznajo avtoriteto Evropskega sodišča in tako imenovane reforme pravosodja, ki se zlorabljajo za to, da se spodbuja agenda, ki sem jo prej opisala. Mislim, da bi si morali pogledati predvsem to, na kakšen način polska vlada uničuje neodvisnost sodstva, uničuje pa tudi vse druge pravice in vrednote, ki jih večinoma tu zastopamo. Tu ne gre za Polsko, ne gre za polske državljane, gre za integriteto Evropske unije kot skupnosti vrednot. Zato se mi zdi, da bi morali vsi odločno in z vsem srcem spodbujati te vrednote. Nikar ne obravnavajte tega vprašanja kot tehnično vprašanje. Hvala. Hvala lepa. In še gospa Višnjevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, predsednik. Gospod komisar, potem, kar je povedala moja predhodna govornica, nimam sama praktično nič več dodati. Njena izjava jasno kaže, na kateri strani so predstavniki vseh tistih, ki popolnoma nasprotujejo polski v tem odboru. Sama sem poljakinja, izvoljena sem bila na polskem in sem ponosna poljakinja ponosna sem, da sem poljakinja. Izvoljena sem bila zato, da služim polski v Združeni Evropi. Situacija, kot so jo opisali tisti, ki so se oglasili pred menoj in ki so bili izvoljeni na polskem, pa ne odraža realnega stanja. Gospa Kudricka je v svojem govoru uporabila neprimeren jezik, če lahko tako rečem. Omenjala je čistke o tem, da se nekoga drži na povodcu. To pa je daleč od realnega stanja, ki trenutno vlada na polskem. Na srečo ne veljajo več pravila prejšnje vlade na polskem. V preteklosti so sodniki podajali sodbe kar po telefonu. Gospod predsednik, situacija na Polskem je v tem trenutku odlična. Izvrstna je. V Evropskem parlamentu je bilo lani govora o tem pohodu za neodvisnost. Poljaki so bili prizadeti zaradi tega ob 130. obletnici Polske neodvisnosti je 135 tisoč Poljakov mirno korakalo po Varšavi ter v tisočih drugih krajev in vseh po Polskem. Slavili so stoto obletnico polske neodvisnosti. Situacija na Polskem je res odlična. In enako velja tudi za reformo pravosodnega sistema. Upam, da boste iskreno razmislili o odgovoru, ki ga bo podala polska vlada komisiji. Upam, da boste priznali, da so vnešene spremembe dobre in da Polsko vodijo v pravo smer, zato ker se je skrajšala tudi doba upokojevanja. Moram reči, da ko je bila na oblasti prejšnja vlada, so pokojitveno starost podaljšali za 12 let. To je veljalo tudi za polske kmetice in so bile zelo užaljene. Dajte jim pravico, da se sami odločijo o tem, kdaj bodo šli v pokoj. Stojite jim ob strani v tej odločitvi. Hvala. Hvala lepa komisarju za potrpljenje. Člani so zelo dolgo podajali svoje prispevke, ampak vseeno vas prosim, da odgovorite, morda da ne zastavljate vprašanje ali podajate dolgih govorov, bi pa vseeno prosil za odgovore. Hvala, se bom skušal odzvati na to, kar sem slišal. Odgovoril bom na par vprašanj, ki ste mi jih zastavili. Naj na začetku povem, zakaj sem optimističen na podlagi te razprave. Kaj je vir mojega optimizma? Poljaki. Civilna družba na polskem je zelo živahna, aktivna, Poljaki razmišljajo svojo glavo. Brez njih ne glede na to, kaj storimo mi kot komisija ali Evropski parlament, bi vse to, kar počnemo, imelo majhen učinek. Ampak zaradi njih je vse tisto, kar počnemo, nekaj, kar bo privedlo do uspeha. Velika večina Poljakov želi biti del te skupnosti vrednot, ki se imenuje Evropska unija. Res prevladujoča večina. Nekateri so me kritizirali v zadnjih štirih letih. Rekli so, pazi, to, kar počneš, bo privedlo do veliko euroskepticizma na Poljskem. Poljaki se bodo odvrnili od Evrope. Dejstvo pa je, da se je podpora Evropski uniji na Poljskem v tem istem obdobju povečala. Poljaki so povsem zmožni razmišljati svojo glavo, hvala lepa razmišljajo na zelo evropski način. Kar me vodi do drugega argumenta. To bi rad povedal tudi polski vladi in vsem tistim v dvorani, ki podpirajo stališče polske vlade. Če razumete, da želi vaše prebivalstvo biti del te skupnosti vrednot, morate tudi razumeti, da je del oziroma članstvo v tej skupnosti vrednot nekaj, kar prinaša pravice in tudi dolžnosti. Pri nas velja vladavina prava, sicer ta klub ne more delovati. Tega ne trdim zgolj na načelni ravni, temveč tudi z povsem praktičnega vidika naš notranji trg deluje, zato ker vsak, ki deluje na notranjem trgu, vsak državljan ve, da se evropsko pravo izvaja povsod na enak način. To je edini način, kako lahko sploh zagotoviš enotni trg. In kdo preverja, ali to drži? Nacionalni sodniki. V tej ulogi je nacionalni sodnik evropski sodnik. Če nacionalni sodnik dvomi o izvajanju evropske zakonodaje ali se zakonodaje izvaja v dani državi na pravilni način, lahko Evropsko sodišče zaprosi za pravilno tolmačenje. Evropsko sodišče je v tem primeru tudi nacionalno sodišče. To je edini način, kako lahko zagotovimo, da se evropska zakonodaja izvaja tako, kot se mora in to povsod po Evropski uniji. Če pa potem onemogočite nacionalnemu sodniku, da to stori neodvisno, ker mu daš navodila v drugo smer ali ker mu ali ji preprečiš, da zastavi vprašanje Evropskemu sodišču s tem v zvezi, potem je poenoteno izvanje evropske zakonodaje neposredno ogroženo. Zato bi rad vse opozoril na to, poleg vseh ostalih zadev, ki smo jih že omenili v razpravi. Za samo delovanje Evropske unije je ključnega pomena, da sodišča delujejo neodvisno in da so sodniki profesionalci in da lahko neodvisno tolmačijo izvajanje zakonodaje Evropske unije. Druga točka. Ja, o številnih drugih vprašanjih z področja temeljnih pravic bi se lahko pogovarjali danes, ampak to ni tema današnje javne predstavitve, o tem, da je drugič. Nasplošno gledano pa velja, da je zaščita vladavine prava in temeljnih pravic osebna zadeva, ker se tiče čisto vsakega državljana. Vsak državljan ima pravico vedeti, da ga zakonodaja ščiti prav tako kot kogarkoli drugega, brez razlikovanja. To je ta temeljni element vladavine prava v Evropski uniji. Ne bi smeli razlikovati med državljani, ker so člani manjšine zaradi veroizpovedi, zaradi barve kože ali česarkoli drugega. Zakon ne sme postati instrument v rokah večine, ki bo s tem kaznovala ali disciplinirala manjšino zaradi tega, kar manjšina je ali želi biti. To je bistvenega pomena za delovanje unije. Če si pogledam politične programe tistih, ki verjamejo v pravilo kulturne večine, dobim občutek, da je to tudi razlog, zakaj moramo zaščititi neodvisnost pravosodja ter zagotoviti vladavino prava in spoštovanje temeljnih pravic. Smo raznolika unija, vsak državljan pa ima skladno zakonodajo pravico do zaščite. Če no, vse skupaj pogledate z ravni Evropske unije, boste ugotovili, da smo Evropska unija manjšin, tudi največji narod, Nemci so manjšina v Evropski uniji. Zato Evropska unija potrebuje zakonodajo, da dobro deluje da nam ne bo vladala ena sama sila ali ena sama večina. Na tem bi res ustrajal, ker je na tem utemeljeno to širšo pomembno vprašanje. In kdo so prve žrtve, če se vladavina prava ne zagotavlja? Manjšine, vedno se začne pri manjšinah. Ni na ključje, da so manjšine tako močno pod pritiskom in vedno bolj pod pritiskom. Kakšne so posledice? to bo privedlo do de facto razdelitve Evropske unije, če se zakonodaja ne bo povsod izvajala na enak način. Če Poljaki želijo biti del te Evropske unije, te skupnosti vrednot, potem je treba vrednote zaščititi. To pa je naloga vsakega posamičnega organa, tudi nacionalnih organov. Komisija pa ima dožnost, da brani in varuje pogodbo. Mi bomo seveda vse to storili, če se nam bo zdelo, da je karkoli ogroženo. Gospod Jurek je omenil tudi polske pravice. Saj sem ravno kar povedal, kako gledam na to vprašanje. On sicer na to gleda drugače, ampak stališče komisije je takšno, kot sem ga predstavil. Omenil je tudi zavračanje izročitev. Sodnik res lahko to stori. Če Evropsko pomočje pravosodja deluje, kot si želimo. To pomeni, da če sodnik naroči izročitev, mora preveriti tudi, ali bo ta oseba v državi, kamor se jo izroči, imela na voljo vse varovalke, kar zadeva pravosodni postopek. Izvršna in zakonodajna oblast na Polskem trenutno želi prevzeti oblast nad pravosodjem. In seveda se sprašujemo, ali bodo osebi potem tam sodili na pravičen način, ali bo nekdo poklical sodnika in zahteval, da razsodi v eno ali drugo smer. Pomembno je, da pravosodni sistem deluje neodvisno, samo tako bomo lahko kaznovali tudi zločince. Gospod Jurek, če želite res dobro služiti Poljakom, ki želijo, da se zločince zapre, potem morate poskrbeti za neodvisnost sodstva. To je najboljši način, kako lahko zagotovimo, da bodo zločinci pristali v ječi. Da bodo vsi sodniki drugot po Evropi poslali zločinca nazaj na Polsko, če bodo polski organi zahtevali izročitev tega posameznika. Gospod Jurek, sam sem osebno odgovoren v komisiji za člen 17 in za dialog z verami. Pogosto se pogovarjam tudi s polskimi predstavniki katoliške cerkve. Rimsko-katoliško cerkvijo na polskem, da bom bolj natančen. In v tem dialogu, to vam moram povedati, predstavniki, s katerimi sem se pogovarjal, vedno omenjajo doktrino Povojtiva, ki pravi, da je treba spoštovati ustavo v državah članicah, da je to doktrina katoliške cerkve, ki jo je treba spoštovati. Na to bi vas rad opozoril. Sam verjamem tako kot vi, da so cerkve pomemben dialog pomemben akter v dialogu s civilno družbo in cenim dialog z vsemi cerkvami v Evropi, tudi z neverskimi organizacijami v Evropi. Za komisijo je to zelo pomembno in veliko smo vlagali v to v zadnjih štirih letih, kar sem na tem položaju. Tudi s polsko crkvijo smo se pogovarjali, tako da tu ni nobenih nesporazumov. Naj zaključim z nečem, kar se meni zdi pomembno. Gospod Vojt in jaz imamo povsem drugačno vizijo glede družbe in povsem drugačen pogled. Sam se ne strinjam z osko opredelitvijo ki jo je podal gospod V glede tega, kaj pomeni biti kristjan. Niti se ne strinjam z njegovim občudovanjem Vladimirja Putina. Tako da bi polskim prijateljem rad povedal naslednje. Bodite pozorni, kdo vas hvali in kdo vas podpira. Bodite pozorni na to. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar tem smo zaključili s tem prvim delom. Hvala lepa za čas, ki ste nam ga namenili. Hvala lepa tudi za odgovore. Kolegice in kolegi, predno se lotimo drugega institucionalnega panela. Naj še enkrat podarim, kot sem že na začetku povedal, gre za del procesa, ki ga je sprožila komisija. Parlament deluje v tem kontekstu v okviru postopka soglasja. Na kratko bomo slišali še mnenje avstrijskega in prihodnega romunskega predsedstva, da tudi z njihove strani izvemo, kam gre ta proces po njihovem mnenju. Najprej avstrijsko predsedstvo, ki ga zastopa predstavnik stalnega predstavništva, ki je pristojen za vladavino prava. Potem pa bomo besedo dali še stalnemu predstavništvu iz Romunije. Romunije. Odkot boste govorili, gospod Bodnar, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta. Pravna država je temeljna vrednota unije. Neodvisno sodstvo je ključnega pomena za delovanje enotnega trga in za pravosodno sodelovanje. 20. decembra 2017 je Evropska komisija sprožila postopek iz 6 na 7 v zvezi s Polsko. To je prvič v zgodovini, da se je sprožil ta postopek. Naj vas na kratko obvestim o tem, kaj se je v svetu dogajalo od takrat prva priložnost za obravnavo postopka še na sedem, ko je bil ta sprožen, je bila 27. februarja na svetu za splošne zadeve. Na tem zasedanju svete komisija obvestila ministra o trenutnem stanju, še posebej glede tekočega dialoga s Polsko. Skušali so najti rešitev. Na naslednjih sestankih sveta za splošne zadeve 20. marca, 17. aprila in 14. maja je komisija obvestila ministre o razvoju dogodkov na Polskem. Ministri so izrazili podporo temu, da se dialog nadaljuje. V kontekstu dialoga s komisijo je Poljska sprejela določene spremembe pri zakonodaji, ampak komisija je bila mnenja, da te spremembe niso dovolj, zato da bi odpravili ključne pomisleke. Toliko glede ozadja, zato je po, komisija zahtevala zaslišanje Polske. 26. junija je do tega prišlo na svetu za splošne zadeve. Ministri so se lahko s Polsko pogovorili o pomislekih, ki so bili opredeljeni tudi v zadnjem predlogu. Posebno modaliteto smo razvili za to zaslišanje, da smo zagotovili tudi postopkovne pravice zadevne države članice. Na prvem svetu za splošne zadeve v času avstrijskega predsedovanja 18. septembra je potekal drugi del zaslišanja. Modaliteta za to zaslišanje je bila enaka kot na prvem zaslišanju 26. junija, ko je zasedal svet za splošne zadeve. Ministri so nadaljevali z poglobljeno izmenjavo mneno Polski. Polska je bil prejela kar nekaj vprašanj v zvezi z neodvisnostjo sodnikov in v zvezi z jamstvi ki naj bi zagotavljala, da sodstvo deluje neodvisno. 16. oktobra na naslednjem svetu za splošne zadeve je komisija podala nove informacije v zvezi z reformo pravosodja. Ministri so ponovno podalili, kako pomembno je, da se zagotovi pravna država v vseh državah članicah, podarili so tudi potrebo potem, da se doseže konkreten napredek. Na zadnjem svetu za splošne zadeve 12. novembra so ministri prejeli nove posodobljene informacije strani komisije. Avstrijsko predsedstvo trenutno pripravlja zadnji svet za splošne zadeve, ki bo potekal 11. decembra. Tudi postopek iz sedmega člena proti Polski bo na dnevnem redu. Naše predsedstvo to vprašanje jemne zelo resno, zato predsedstvo nadaljuje z razpravami o tem na svetu za splošne zadeve skladno z postopkom iz sedmega člena. Upamo pa, da bo dialog med komisijo in Polsko prinesel rezultate. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Gospod Butiner. Gospod eh, Čivo pa je um, z stalnega predstavništva Romunije, Romunija bo malo prevzela predsedovanje, torej boste predstavili, kaj boste počeli med svojim predsedovanjem. Zelo na kratko, lepo prosim. You, um, on... Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci, uh, predstavniki sveta in komisije. Hvala lepa za vabilo. Hvala, da lahko predstavimo uh, naš pogled na postopek po sedmem členu v času romunskega predsedovanja. Kot prvo bi se navizal na nekatere od prejšnjih govorcev. Kot je zapisano v pogodbi, je pravna država temeljna vrednota Evropske unije. In mislim, da je to neizpodbitno dejstvo. Kje bomo začeli? Uh, najprej pri dosežkih prejšnjega predsedstva. Naš avstrijski kolega je že predstavil, kakšno je trudno stanje v svetu. In tudi mi bomo še vedno zelo resno imeli to zadevo v času našega predsedovanja in bomo seveda tudi spoštovali pogodbe. Bi rad podaril, da v skladu s prvim odstavkom 7. člena je govora o preventivnem postopku pri vladavini prava in prav zato mislimo, da se moramo zelo potruditi za to, da bomo omogočili konstruktiven dialog med vsemi zainteresiranimi stranmi. Bomo pošten posrednik in bomo poskušali olajšati ta proces in bomo spodbujali dober dialog. upamo, da bodo glavni akteri, predvsem eh, Polska in pa komisija, še vedno imeli čim bolj konstruktivne razprave in izmenjave mne tudi v času našega predsedovanja. Hvala. Um, Hvala lepa obima kolegova, obima govorcama avstrijskega in pa prihajajočega romunskega predsedstva. Hvala lepa za ta komentar. Sedaj pa naš eh, medsecionalni dialog za danes. Najprej zaslužni profesor Jean-Claude Schossen, namestni član Beneške komisije Sveta Evrope, potem Keith Sterk, predsednik Evropske mreže za eh, svetovalce za pravosodje in pa dr. Adam Bodnar, polski ombudsman iz urada komisarja za človekove pravice. Prav tako eh, torej, se lepo pozdravljam. Vsak ima 10 minut za predstavitev in prosim, da prijete sem za odr. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, gospod predsednik, gospe in gospodje. Beneška komisija je bila močno udeležena v eh, dosjeju o Polski v letih 2016 in 2017. Sem eden izmed najstarejših članov te komisije in moram priznati, da doslej še nisem poznal tako težavnega eh, dosjeja z tehničnega, političnega in tudi emotivnega vidika. Leta 2016 sta bili podani dve mneni, marca in oktobra, ki, navajata, ki se nanašata na pomembne spremembe v zvezi z ustavnim sodiščem. Potem še dve mneni smo imeli leta 2017. Eno se nanaša na državno toživstvo in drugo se nanaša na spremembe v zvezi z državnim sodnim svetom, vrhovnim sodiščem in organizacijo rednih sodišč. E, najprej ustavno sodišče. Zato, da bomo dobro razumeli zadeve, je treba pomisliti na obdobje, preden je e, prišla na vlado stranka Pravo in pravda leta 2015. V tistem času je vlado vodila državljanska platforma in je uvedla amandma, ki omogoča spodnjemu domu parlamenta, da imenuje pet sodnikov eh, za obdobje 2015. Trije sodniki eh, bi zaključili mandat še v tisti zakonodajni dobi, dva pa ne. In v zvezi s tem je ustavno sodišče sprijelo sodbo decembra 2015, vendar ta, ti dve sodbi se dejansko nista nikoli izvrševali strani polskih organov in eh, trije sodniki niso nikoli mogli priseči pred predsednikom republike. Po drugi strani je novi parlament imenoval pet novih sodnikov, dva v skladu z odločbo ustavnega sodišča in tri ob kršenju te odločbe. Polski organi so težko pričakovali eh, konec mandata predsednika sodišča gospoda Žepčinskega decembra 2016. V tistem trenutku so bile sprejeti novi zakoni. Imenovana je bila nova predsednica v lokalnih eh, okoliščinah in ta nova predsednica je Eh, eh, razglasila za nezakonito imenovane te tri sodnike. Ta situacija pa traja še danes in eh, dejansko meče slabo luč na ustavno sodišče, katere sestava je tudi protiustavna. Ob teh problemih imamo še probleme, ki se nanašajo na samo sestavo sodišča. In eh, drugi amandmaji so se tudi nanašali na njeno delovanje. S tem se samo zavlačujejo zadeve in se otežuje delo sodišča. Kot primer naj navedem to, da generalna skupščina sodišča lahko sprejme odločitve samo, če je prisotnih 13 od 15 sodnikov in razveljavitve zakonov se sprejemajo samo z dvotretinsko večino. Kritike Beneške komisije so bile eh, zelo močne. Ustavno sodišče pa je te amandmaje kar razveljavilo. Vlada se je uprla temu, da bi objavila te sodbe medtem ko uh, ustava dejansko predvideva, da bi to takoj morali objaviti. Drugo mnenje Beneške komisije o ustavnem sodišču uh, je bilo deležno razprave oktobra 2016 in ga je e, sprožil generalni sekretar sveta Evrope in se nanašal na drugo spremembo zakona, ki zadeva to sodišče. Običajno eh, se dogaja, da eh, pri Beneški komisiji sodeluje tudi država, katere zakonodaja je postavljena pod vprašaj. V tem primeru pa se to ni zgodilo. Seveda, določene skrajnosti so se omilile, vendar eh, Zdi se, da polske oblasti želijo samo zavlačevati s časom in se zaščititi pred to visoko jurisdikcijo eh, po odstopu nekdanjega predsednika decembra 2016. Odtlej je sam eh, ugled ustavnega sodišča upadal, kakor tudi število zadev, ki jih je moralo obravnavati. Številne tožbe so bile umaknjene. In to je še posebej pomembno, ker številni občutljivi zakoni z vidika sodstva so bili eh, sprejeti in se ne izvaja dejansko noben eh, učinkovit nadzor, ustavni nadzor. Eh, Ustavno sodišče je postalo nekakšno, nekakšen sodni inštrument v rokah vlade. Eh, kar zadeva eh, sodstvo, je treba izpostaviti zakon o državnem sodišču in tudi mnenje Beneške komisije, ki ga zadeva sprejeto le, eh, decembra 2017 seveda neodvisnost toživcev eh, se ne more primerjati z neodvisnostjo sodnikov. Vendar, kar je eh, tu eh, najbolj očitno, je to, da so popolnoma združili položaj ministra za pravosodje in položaj generalnega državnega toživca. to dejstvo dejansko postavlja v nevarnost ločitove oblasti oziroma delitev oblasti. Decembra 2017 so bile predmet mnenja Beneške komisije še tri drugi zakoni. Se nanaša na zakone, ki zadevajo višji sodni svet, vrhovno sodišče in druga sodišča kar zadeva višji sodni svet, eh, ta mora zagotoviti neodvisnost sodstva, vendar teh 15 sodnikov ne imenujejo več drugi sodniki, kot se je dogajalo v preteklosti, temveč jih imenuje spodnji dom parlamenta. Politična imenovanja so torej. Eh, Eh, zelo, zelo številna. Obenem so eh, trenutni člani bili odstavljeni iz svojega položaja, njih je treba nadomestiti. Kar pa zadeva vrhovno sodišče, je bilo močno preoblikovano. Eh, ustanovljena sta bila dva nova sodna senata, eden na disciplinskem področju, drugi pa se ukvarja z izrednimi tožbami. Dejansko pa so te tožbe eh, no, zelo pomembna inovacija, ker postavljajo pod vprašaj sodne odločbe, ki so bile podane v zadnjih 20 letih in to je podobno temu, kar se je dogajalo v sovjetskem pravosodnem sistemu. Vse to je zelo, zelo nevarno za pravno varnost. Druga zadeva, ki se nanaša na vrhovno sodišče, je upokojitvena starost, ki se je takoj eh, znižala z 70 na 65 let. Ta ukrep zadeva približno tretjino trenutnih sodnikov in to bo omogočilo spet veliko manevrskega prostora vladi. Ti sodniki bodo lahko Eh, tudi prosili predsednika republike, da podaljša njihovo funkcijo. To je bilo tudi že znano v preteklosti, to je bilo tudi predmet odločbe o začasni odločitvi pred, podpredsednika Evropskega sodišča 19. oktober 2018. Potem redna, običajna sodišča imajo na polskem veliko pooblastil cel sistem je oblikovan zelo hierarhično. Predsedniki nižjih sodišč so odgovorni pred predsedniki višjih sodišč in naslednji tudi pred Ministrstvom za pravosodje. Slednji lahko, slednji lahko tudi odstavite predsednike in to lahko prepreči samo višji sodni svet v tej novi sestavi, ki je veliko bolj politična, je seveda še vedno večina, dvotretinska večina, kar je skoraj neuresničljivo. In s tem ima Ministrstvo za pravosodje še več pooblastil. Obenem, isti minister za pravosodje je hkrati tudi generalni državni tožilec, kar še eksponentno Eh, veča njegov vpliv. Torej, naj povzamem. Nimamo več pravega nadzora nad ustavnostjo, potem sta se združili funkciji Ministrstva za pravosodje in eh, generalnega državnega toživca, potem eh, sodnikov oziroma toživcev ne izbirajo več eh, eh, njihovi kolegi, temveč spodnji dom parlamenta. Potem eh, vrhovno sodišče skrbi za izredne tožbe in lahko postavlja pod vprašaj nekdanje pravnomočne odločbe. Ob tem imamo še znižanje upokojitvene starosti in obteževalna okoliščina. To živci lahko prosijo za odlog po presoji predsednika republike. In pri tem lahko imamo zares, zares močne pritiske na predsednike posameznih sodišč. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod profesor Šosen. Ja, ko vsenite tukaj. To mnenje Brinša komisije je zelo pomembno in bomo tudi razdelili vašo predstavitev vsem poslancem, tako da bodo lahko ta dokument pogledali. Kar ostanite tukaj, ker bomo potem imeli še vprašanje in podgovore, tako da boste morda odgovorili na katera vprašanja poslancev. Pred nekaj naprej, na eh, gospoda Sterka. Pa še nekaj, nekateri kolegi se bo vprašali eh, po postru, torej letaku za ta dogodek, kot vedo nekateri polski kolegi. To je kip eh, pravice v Gdansku. No, mislim, da je ta letak še posebno posrečen. Vsaj enkrat sem jih posrečila s takšnim letakom. Najboljši letak, kar sem jih kadarkoli videl za takšen dogodek. No, sedaj pa Evropska mreža eh, svetnikov za pravosodje. Eh, že na obisku delegacije smo opravili nekaj dobrih pogovorov. Gospod eh, Kister, lepo prosim za predstavitev. Deset minut imate na voljo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, in hvala lepa za to prijazno vabilo na to javno predstavitev. Najprej naj povem, kaj sploh je Evropska mreža eh, svetnikov za pravosodje. Imamo 24 teh svetnikov v Evropski uniji ali pa podobno avtonomnih organov in tako podpiramo neodvisnost eh, pravosodja v Evropski uniji. Naša organizacija se ukvarja z eh, sodstvom, ne pa sodniki posamično. Ta mreža je tudi tabolska cona med sodstvom in pa izvršno v oblasti na drugi strani. Zakaj je ta organizacija vsega? septembra 2018 sprejela dinstveni korak in zamrznila članstvo um, Polskega nacionalnega sodnega sveta v naši mreži. Um, naj povem, zakaj smo se odločili, zakaj je takšen proces in pa kakšna osebina tega ukrepa. Najprej postopek, kot uh, vas gotovo večina ve, od oktobra 2015 je politična stranka zakon in pravičnost začela z reformo sodstva. Ehm, po letu 2015 so začeli z novimi reformami, z novimi zakonodajne predloge. Polski parlament je spremenil zakonodajo glede ustavnega eh, vrhovnega sodišča, potem običajni sodišči in pa KRS. Glede na standard naše organizacije je treba pravosodje vedno vključiti v kakršnekoli reformne korake. Tako se zagotovi neodvisnost sodstva in pa to, da so reforme dejansko učinkovite. Prav tako se lahko tako krepi zaupanje. Polska vlada pa ni vključila sodne veje oblasti na ustrezen način. Vedno so samo uh, postavili um, sodne veje oblasti pred izvršeno dejstvo. V zadnjih letih smo v naši organizaciji večkrat komentirali te reformne korake in smo izrazili skrbljenost uh, zaradi neodvisnosti uh, KRS-a. In skrbilo nas je, da organizacija KRS ne bo neodvisna um, in da sodna veja oblasti ne bo odvisna, ker je sicer temelj EU prava. No, polska vlada se ni odzvala na takšne izjave, niso začeli z dialogom, so samo delali korake naprej, kljub um, našim pomislekom, torej naše evropske mreže januarja 2018 je bil torej ta zakon glede KRS sprejet in poslali smo nekaj vprašanj glede um, članstva polskronizacije KRS v Evropski mreži za pravosodje. Potem 21. junija 2018 pa je delegacija odbora odšla na Polsko na obisk in delegacija tudi govorila z prvim predsednikom in pa drugim podpredsedniki vrhovnega sodišča in pa z Justicijo Tetemis, torej z pravosodno organizacijo ter pa z drugimi združeni sodnikov ter pa z ombudsmanom, eh, ki je tukaj in torej skrbi za spoštovanje človeka pravic na polskem KRS. Je potem podal nekatere pisne odgovore na naša vprašanja, tudi sodniki so podali pisne odgovore. Preden pa grem na vsebino zakonodaje glede KRS, pa še nekaj odbor in pa vsi um, člani Evropske pravosodne mreže obžalujejo to, da smo sploh morali izpostaviti to vprašanje. KRS je um, eden izmed ustanoviteljev naše mreže in njihovi predstavniki v mreži so bili zelo spoštovani in so pogosto zelo koristno prispevali k našem delu tekom številnih let. Sedaj pa še bistvo vsebina. Kot prvo, zakon glede KRS-ja je povezan z zakonom o ustanovnem vrhovnem sodišču in popečanih sodiščih. Ti zakoni so povezani in jasno je, da je prišlo do tega, da je izvršna oblast prevzela več um, oblasti kot pa sodna oblast. To potem seveda spodkopava neodvisnost ustanovne sodišče um, in torej sodneve oblasti. In argumenti polske vlade niso bili dobri, ni mogoče kar um, odpraviti neodvisnosti polske sodneve oblasti. Ni veliko časa, zato sem osredotočil samo na ta zakon glede KRS-a. Kaj je bistvo te reforme? Člani KRS-a sedaj niso več neposredno izvoljeni strani svojih kolegov, ampak jih imenuje parlament. Uh, sodnike lahko imenuje um, parlament, če jih podpira 24 sodnikov ali pa skupina 2000 državljanov. In to pravilo je odklon od naših standardov in ECO, kajti drugi sodniki morajo imenovati sodnike in prav tako mora to potekati po večinskem glasovanju. Ta standard torej ni bil spoštovan. To še ne pomeni nujno, da ta svet ni neodvisen od izvršne oblasti, ampak pri polskem svetu pa so tukaj še druge podobne okoliščine. Prav zato je NCDJ ugotovil, da KRS ni več eh, neodvisen od izvršne oblasti. Zakaj? Eh, tukaj bi omenil več okoliščin. Imamo tukaj številne reformne predpise in to je vse vplivalo na to, da izvršna oblast eh, vedno bolj vpliva na um, sodnove oblasti. Tukaj se torej vlada želi boriti proti korupciji, um, v sodni veji, ampak polska vlada pa inicijo ni razložila, na kakšen način bodo reforme sodstva prispevali k tem novim ciljem, torej izkrojeno komunizma in pa um, boj proti korupciji. Prav tako novi predpisi glede krase niso pregledni, na primer uh, seznami podprtih sodnikov niso javni in jih je nemogoče pregledati, ni mogoče ugotoviti, ali imamo tam um, sodniki, ki so bili napoteni, ali pa imamo um, drugačen postopek. KRS ni objavil seznama teh imenovanih sodnikov, ampak so INCEV poslali samo seznam, ki kaže število sodnikov, um, ki so bili podprti. Večina imenovanih eh, članov KRS ima zelo tesne povezave z vladajočo politično stranko in pa z ministrstvom. In da se je bilo rečeno, da je bilo več teh sodnikov um, prej napotenih z ministrstva za pravosodje. Pet uh, članov od KRS-a je bilo imenovanih na predlog ministra za pravosodje. Ta je uporabil posebne pristojnosti po novi zakonodaji in večina članov KRS-a, 40-25, eh, je članov vladajoče stranke ali pa so člani vlade ali pa je parlament potrdil na priporočilo vladajoče politične stranke. Kot pravi Združene sodnikov, je sedaj svoda v oblasti zelo politizirana, torej pod vplivom politike. vlada je sprejela številne ukrepe in Združenje sodnikov meni, da te reforme kršijo polsko ustavo in tudi so v nasprotju z neodvisnostjo sodnove oblasti. Več članov KRSA je dejalo, da sodniki, ki javno govorijo proti reformam ali pa govorijo um, proti reformam, neodvisnosti, da jih je potem treba odpustiti zaradi nezakonite politične dejavnosti. In še nekaj, Novi KRS sedaj ne govorimo in o sodnikov, ki zagovarjajo neodvisnost sodstva, kot naprimer um, to počne sicer prvi predsednik Vrhovnega sodišča. 17. septembra 2018 je na splošno svetu v Bukarešti um, 21. Uh, 24 svetnikov glasovalo za to, da se zamrzne eh, KRS. Potem nekdo ni prisoten, nekdo se je vzdržal samo polski KRS in glasoval proti temu predlogu. Zato KRS nima glasovalne pravice v naši organizaciji in prav tako ne mora sodelovati v glavnih dejavnostih eh, NCE. Naša organizacija meni, da bomo lahko enkrat eh, prekili to zamrznitev. Ampak to se bo zgodilo še takrat, ko bo na polskem dejansko spoštovana neodvisnost sodnove oblasti. No, po zamrznitvi iz NCA pa kar se ni storilo nič takega, da bi lahko upali na izboljšave. NCA je ugotovila, da je kar se začela z disciplinskimi postopki proti člani prejšnjega KRS-a in pa proti sodnikom, ki so protestirali proti reformam in pa proti sodnikom, ki so izved, izvali svojo pravico evropskih sodnikov, da pošljajo Evropskem sodišču um, vprašanja za predhodno odločanje. INCJ želi izboljšati sodelovanje um, med različnimi svetniki na ravni Evropske unije in pa Polske. In tukaj seveda želimo vsi skupaj prevzeti odgovornost za to, da bomo vsi skupaj spoštovali naš pravni red, sploh pravno državo ter pa neodvisnost sodne oblasti v tem pravnem redu. Države članice lahko organizirajo sodne sisteme, kot eh, to želijo, ampak vseeno obstajajo minimalni standardi, ki jih je treba upoštevati. Pri KRS-ju ti minimalni standardi niso bili doseženi. Prav zato je na CEJ-u Nažalost, eh, je moral sprejeti odločitev, da zamrznemo članstvo KRS-a v naši organizaciji. Hvala lepa za pozornost. Hvala, ja, ta zmrznitev članstva bila um, pomemben korak. Polska je bila ustanovitveni član vaše organizacije in to temo smo pročili tudi na obisku delegacije. Res hvala lepa, da ste to še dodatno razložili vsem kolegom na današnjem srečanju. Sedaj pa še nekaj. Um, Doktor Adam Bodnar, polski obudsman, je bil prisoten tudi na našem srečanju delegacije v Varšavi. Tako smo začeli našo misijo tam. Zelo vesel sem, da je tudi danes eh, gospod Bodnar tukaj in vam kar predam besedo. Hvala pa, da ste prišli, gospod, eh, oziroma doktor Bodnar. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod in gospodje, spoštovani poslanci. Hvala lepa za to možnost, da sodelujem na tej javni razpravi. Predstavljam um, urad uh, polskega ombudsmana. Imamo že 30-letno zgodovino v našem pravnem sistemu in želimo se čititi uh, človeka pravice in pa soboščine na polskem in uh, se odzivamo na pritožbe in pa drugo vprašanje glede človeka pravice na polskem vloga ombudsmana je, da se odzovemo na težave, torej, ko se kršijo človekove pravice na polskem. Eh, pravni pregled zakonodaje je ključen za to, da se zaščitijo eh, temeljne človekove pravice. Sam um, sem za reforme svobodne oblasti na Polskem, kajti Polska potrebuje reforme, potrebuje večjo učinkovitost uh, sodišč, ampak takšne reforme morajo spoštovati minimalne pravne standarde. Uh, in reform ne smemo zlorabiti za nekatere spremembe, ki bi privele na neodvisnost sodne oblasti in pa ločitev vrhove oblasti, kajti na koncu smo potem lahko žrtve, eh, vsi tudi državljani in pa tudi manjšine so žrtve, prav tako potem ni neodvisnih sodišč. Ko Tom Bucman um, ehm, se skozi spremlja situacijo na Polskem glede pravne države, prav tako spremlja situacijo um, sodnikov, ki se spostavljajo pritisku. In po mojem mnenju je največja težava, in nevarnost na polskem sedaj v tem, da ni neodvisnega sodnega pregleda na polskem. To je eh, bil prvi problem na začetku. Ustavno sodišče, kot je povedal gospod eh, Šolcev, in kot je tudi povedala Beriša komisija v svojem poročilu, in kot smo slišali v drugih dokumentih, ehm, danes ni neodvisno. Neodvisno in zato potekajo politične menovanja. Zato državljani ne morejo upati na neodvisni sodni pregled. In zato je potem parlament eh, sprejel nove zakone, ki so centralizirali državno oblast. Eh, ti zakoni vključujejo tudi naprimer eh, zakon glede javnega toživca, glede različnih nadzornih um, um, aktivnosti in pa glede neodvisnih medijev. Tukaj bi rad omenil dve priporočili Beneške komisije. Eno priporočilo se nanaša na um, status uh, generalnega uh, točilca, potem pa še nadzorne aktivnosti za povečevanje družbe, te pa za policijo. Moram nažalost reči, da priporočila Beneške komisije niso bila upoštevana, sploh ne, um, pravzaprav so bila ignorirana, uh, kljub temu, da smo večkrat pozvali, uh, tudi civilna družba večkrat pozvala polsko vlado, da nekaj stori. Potem pa javni mediji, ta situacija je zanimiva. Imamo sodbo ustavnega sodišča, sicer z 13. decembra 2016, in nova zakonodaja za javne medije je zaobšla samostojnost radiodifuzijskih hiš in to je tudi kršene uh, ustave, ampak uh, sodba sodišča pa ni bila upoštevana, polska vlada je to spregledala. Javni mediji so zelo pomembni tudi sedaj pred naslednjimi evropskimi volitvami in Torej, um, to je tudi kršene EU zakonodaje in prava. Prav tako je bilo pomembno, da je Evropska komisija začela z pravnimi ukrepi in smo želeli um, torej, zaustaviti takšno razgraditev neodvisnosti sodne oblasti. Ta postopek uh, kršitve je, mislim, da tudi vplival um, na trenutna dogajanja. Uh, 19. oktober 2018 je bila izdana predhodna odločba in zato se je več sodnikov vrnilo na vrhovno sodišče, torej iz predčasne upokojitve. No, še vedno se lahko vprašamo, ali bo v prihodnosti vse v redu, ampak EU zakonodaja, ter pa polska ustava, mislim, da sta odlične podlagi za ukrepanje v primeru sodišč. No, ampak bilo bi dobro, da se spremlja tudi um, ustreza zakonodaja na polskem, ampak takšne spremembe morajo biti določbe, ki bi zagotovile tudi to, da um, so prejšnje odločbe o pokojitvi sedaj razveljavljene. No, ampak še nekaj bi rad podaril. Tukaj se potem še številna druga vprašanja in problemi glede vladavine prava. Uh, No, to vprašanje glede vrhovnega sodišča je najbolj vidno in prepoznavno, ampak eh, prava država se ne nanaša samo na pokojno starost sodnikov. Ne, ne gre samo za zaščito najvišjega vrhovnega sodišča na polskem. Vladina prava se nanaša tudi na spoštovanje institucionalnih vrednot eh, in preprečevanje samovoljnih ukrepov politične oblasti. Tukaj bi omenil dvoje. Kot prvo, eh, status nacionalnih svetnikov in pa status sodnikov na polskem. Eh, gospod eh, Kesvar, ki je prej omenil tudi um, nekatere ukrepe nacionalnega sodnega sveta in torej ti člani nacionalnega sveta so sedaj imenovani um, um, v parlamentu, ne pa strani kolegov, torej pravnikov in sodnikov. No, ko sem govoril v parlamentu o tem, sem dejal, da ta nov način imenovanja je v nasprotju z polsko ustavo in pa polsko tradicijo. Tudi intelektualci in pa sodniki so se s tem mojim mnenjem um, strinjali. Polski junak, um, ki je tudi ustanovil solidarnost in je skrbel za pravosodno vejo takrat, um, se je tudi strinjal s tem. In že leta 1989 je naredil marsikaj za neodvisnost uh, uh, Polske takrat in kot je tudi gospod Kačinski takrat potrdil, je um, prav to, da drugi sodniki imenujejo sodnike, torej um, da se medsebojno to imenuje, ne pa da to počne parlament. Tako to tudi pomeni ustrezno ravnotežje med vemi oblasti. No, ampak ta sprememba je potem sprejeta in sedaj, kot rečeno, so bili naslednji člani imenovani nepregledno in sedaj um, se je postopek spremenil. Prej so drugi kolegi lahko imenovali kandidate, 25, um, naprimer, sodnik imenovali kandidate, ampak um, postopek je zelo nepregleden v trenutni obliki. Sicer so bili nekateri ukrepi sprejeti, ampak um, sedaj um, nišče več ne zaupa nacionalnemu sodnemu svetu in prav zato, uh, kot rečeno, sedaj um, Polska nima več člana v NCJ-ju. No, ampak um, mislim, da se moramo bolj sretočiti na to vprašanje NCJ-ja, kajti um, ta KRS je ključen za menovanje sodnikov in pa tudi za neodvisnost sodstva. To je organ, ki preverja ravnoteže v oblasti in zato mora biti neodvisen. Bi pomenil tudi težave glede disciplinskih ukrepov proti sodnikom v skladu z novim njihovo zakonodajo, je bil vzpostavljen nov postopek glede discipline. Torej, sedaj uh, ministrstvo za pravosodje imenuje sodnika za določen čas in ta sodnik lahko deluje neodvisno ali pa preko svojih namestnikov in tudi te imenuje ministrstvo za pravosodje, tudi to ministrstvo pa je seveda izvršna v oblasti. Uh, Če se disciplinska obravnava začne, potem gre to naprej um, na pritočno sodišče in potem naslednji korak je um, senat vrhovnega sodišča. Zaradi teh sprememb so na novo vzpostavili disciplinski odbor za novi sodniki in mimo grede ti tudi zaslužijo 400 odstotkov več kot pa drugi sodniki na vrhovnem sodišču. Uh, ta disciplinski odbor ima čisto poseben status in to je še dodatno polovično vprašanje. In kot ombudsman se vedno želel preveriti vse disciplinske primere, ki jih začnejo um, organi oblasti. In mislim, da um, je trenutno stanje res zelo zaskrbljujoče. Trenutno, naprimer, spremljam zadeve glede osmih sodnikov. Te zadeve so še vedno v prozložitveni um, uh, situaciji, torej to je prva uh, pripravljena faza pred sodnim postopkom, ampak vseeno lahko povem nekaj stvari o teh stvarih. Naprimer, dve zadeve sta v prvi fazi prozložitve in tam bi torej um, nekatera vprašanja dali v predhodno obravnavo na Evropsko sodišče. Um, Torej, to, da daš neko predhodno obravnavo v Evropskem sodišču, um, že to je očitno problem in zato se sprožijo disciplinski postopki. Potem, še naprej, um, nekateri sodniki so bili um, torej, um, posodovani pred disciplinski odbor, zato ker so, naprimer, kritizirali um, vlado gospod Markjevič, um, eh, naprimer, ki je tudi član uh, justicije, bil med temi sodniki. Tukaj je še veliko drugih primerov. In ti disciplinski sodniki so dejali, da morajo sodniki potem eh, pričati v postopkih in uradno um, so bili v postopku med temi zaslišani. Naprimer, je gospod Jacek Delva, odvetnik, bil izključen iz sodnega postopka in sploh ni mogel sodelovati v disciplinskem postopku. Torej, to je ponovno nov, nov precedens za naprej. Potem še en primer. Nek sodnik je omenil politično situacijo in sicer v zvezi z um, neko ženo politiko opozicijske uh, stranke še to je bila ena problematična situacija, potem pa um, sodnik Krupa, naprimer, tudi proti njemu je bil uveden postopek in sicer zaradi um, uporabe um, soda kladilca v nekaterih um, navideznih uh, uh postopkih v simulacijah. Tudi um, ta simulirani postopek, ki je bil podlaga za to, da se je proti temu sodniku začel disciplinski postopek. Potem pa še nekaj. Um, ehm, nekdani predstavnik eh, sodne veje, ki dela v Krakovu, njega so uh, eh, predstavili iz oddelka za pritožbe na drug oddelek, kljub temu, da tega ni želel. In torej tega ni želel, ampak kaj je potem zanimivo? Uh, predsednik regionalnega sodišča, obenem tudi član um, nacionalnega sodnega sveta in sedaj se lahko pojavi tveganje, da je bila ta odločitev političnega značaja. Sodnik Žurek je potem tudi začel s svojim postopkom, s pritožbo in je dejal, da je bil, um, da je bil žrtev šikaniranja. Skratka, vseh teh bliskih primerov se lahko malo se česa naučimo kot prvo, sedaj so ti postopki v začetni fazi obrazložitve. Ampak to se sploh sproži postopek proti tem sodnikom, je velik problem. To je res zelo slabo za neodvisnost sodstva. Eh, glede na zadnjo anketo, kjer je sodelovalo več kot tisoč sodnikov, vidimo, da več kot 40 odstotkov sodnikov na polskem meni, da trenutna politična situacija vpliva na njihovo delo in 90 odstotkov teh je dejalo, da je trenutna neodvisnost eh, na udaru, torej neodvisnost eh, sodstva. In potem še naprej. Sodnikov se ne sme um, dati v disciplinski postopek, uh, samo zato, ker komentira nekatere politične situacije. Potem naprej, pojavlja se vprašanje. Tukaj imamo te izredne disciplinske postopke, vključena je izvršna vaja oblasti, ali je to sploh v skladu z uh, učinkovito pravno zaščito, kot je to zapisano v 19. členu pogodbe. In tudi. Um, večkrat se to menja v različnih evropskih postopkih. Pa še nekaj glede disciplinskega postopka. Trenutni postopek eh, pomeni tvekanje za disciplinske sankcije proti sodnikom in to potem ogroža neodvisnost eh, sodstva, torej predvsem, če sodniki ne ravnajo v skladu z eh, političnimi prepričanji oblasti. Potem pa še nekaj, kakšna je morbita nevarnost, ne bo neodvisnega izvajanja um, sodstva, potem naprej ne spoštujo se priporočila Beneške komisije, um, ni mogoče ustrezen nadzor, potem tudi odločbe ustavnega sodišča glede neodvisnih medijev očitno ne bodo vedno uveljavljene, to je še posebno zaskrbljujoče sedaj pred evropskimi volitvami, ne bo prave pluralne razprave pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament potem uh, statuti nacionalnega sodnega sveta, tudi to je problem, potem še disciplinski postopki, uh, te je treba zelo skrbno nadzorovati. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj bomo začeli z razpravo. Če imate kakšno pripombo, kakšno vprašanje za člane panela, bomo začeli v vrstnem redu, kot ste prosili za besedo. Najprej gospod Boni. Tokrat vas res lepo, lepo prosim, da se držite dodeljenih dveh minut, da ne bomo spet zašli v težave. Vsak bo imel na voljo do dve minuti. Boni. Gospod Boni. E, bardzo za vse vyjašnjenja. Hvala lepa za vsa ta jasna, natančna pojasnila. Hvala lepa, da ste razložili, kakšno je stanje. Imam pa vprašanje za gospoda Bodnarja kako to, da so vse te pravne spremembe, ki so težko razumljive, vplivale na človekove pravice na polskem. Opravka imamo z večjimi protesti, tudi mirnimi protesti, večjimi in manjšimi, kjer nastopa do 600 oseb. In te osebe potem policisti zaslišujejo. Nevladne organizacije so pod pritiskom. Onemogoča se jim financiranje, niso več dobrodošle, ko gre za izražanje mnenja. Predsednik Duda, kot smo slišali, naj bi celo omejil njihovo delovanje, kjer je rekel, da te organizacije spodbujajo homoseksualne vrednote na polskem. Nikar ne pozabite, da je Poljska precej konzervativna država. Zanima me, kako z vidika civilnega prava te spremembe sploh izgledajo. Hvala, gospod Boni. Gospod Jurek, do dve minuti, prosim. Hvala lepa ministra Bodnarja sem želel vprašati dvoje. Najprej bi vas prosil, da komentirate oziroma se odzovete kot polski ombudsman na to, kar smo slišali pred dvema urama. Nalog za prijetje zoper polske zločince, ki ogrožajo polsko družbo namreč ne izvajajo. Pogodba je tista, ki določa, kakšne obveznosti izhajajo iz takšnih nalogov za prijetje. Namen teh nalogov pa je bil, da se zaščiti polske državljane. Bi lahko gospod Bodnar povedali kaj več o tem? Vsi niso seznanjeni s polsko zakonodajo, niti morda ne vedo, da je v polski ustavi zapisano, da je treba ščititi človeško življenje. Sodba leta 87 je tista, na katero se stalno sklicujemo. Potem so tu še podpisane deklaracije v letu 2003 in evropska zakonodaja, vendar bi tudi polsko zakonodajo morali zaščititi v Evropi. Zaščititi je treba zakonodajo in sodno prakso na polskem. Tudi to je vaša dolžnost. Gospod predsednik Klot, bi se lahko odzvali. Sicer ne pričakujem vašega odziva v tem trenutku, ampak prosim, da vsaj malce razmislite o tem, kar je rekla Sofi o belih moških in tako naprej in tako dalje. To vrstne izjave se nikoli ne bi smele podajati v tem kontekstu. Vse nas zavezuje poslovnik, člen 11. poslovnika. Razumem, da imamo različna mnenja glede družine, vendar to še ni razlog, zakaj bi morali namigovati na rasizem na tak ali drugačen način. Zato prosim, da se odzovete na to. Če se ne boste odzvali, pa vsaj za hip razmislite o tem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lopez Aguilar bo vsega predsedoval odboru na mesto mene čez nekaj minut, kajti sam grem na prireditev ob uh, dnevu človekovih pravic, ko spas Pineli. Grazie, prezidente. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se Beneški komisiji in tudi Evropski mreži sodnih svetov predvsem pa varuhu Bodnarju. Vidim, da eh, ga v tem obdobju vsi politično napadajo. Prebrala sem si številna izmed mnogih eh, iz njegovih mnen in eh, nisem zasledila te politizacije, zaradi katerega obtužujejo vendar eh, to je mogoče občutiti pri raznih spremembah. Gre za to, da eh, nočete več vpliva komunizma in eh, pravijo, da tega naj ne bi storili že leta 1989. To je gotovo zelo ideološko povedano. Potem, kar zadeva sodne reforme, ki krepijo izvršno oblast do take mere, da se eh, dejansko javno toživstvo pokriva z Ministrstvom za pravosodje. Sprašujem, ali mogoče ne gre za vsega, pojav, ki je sicer razširjen tudi druge. To se ne dogaja samo na polskem. Januarja letos je predsednik Macron po desetletjih polemike o, ne, po, o pomankanju neodvisnosti sodstva je poudaril, da mora biti povezava med eh, vlado in sodstvom močna. Želela sem povedati samo to. Zanima me mnenje tudi o drugih državah. Okrepitev izvršne veje oblasti v primerjavi z okrepitvijo sodne oblasti, po mojem, obstaja še v drugih državah. Hvala. Hvala, gospa Spinelli. Besedo ima gospa Gomez. Hvala lepa panelistom za zelo zanimive, informativne, podrobne izjave. Mislim, da zdaj bolje razumemo, kaj se dejansko dogaja. Zdaj sem še bolj zaskrbljena, potem, ko sem vam prisluhnila. Verjamem, da je neodvisnost sodstva ogrožena delovanje kontrol in varovalk je ogroženo in to je bistveno za pravno državo. Vi ste podali več primerov, zakaj nas to lahko skrbi. To priložnost bi rada izkoristila za to, kar sem želela povedati prej, če bi mi dali besedo. Želela sem se odzvati na pripombe kolege Jureka. Ne, ne gre za napad na polsko ali polske državljane, ravno nasprotno. Ravno zato, ker cenimo polske državljane, ker cenimo Polsko kot članico Evropske unije, ker vemo, da se pogovarjamo z živahno družbo, ki je sestavljena iz visoko izobraženih posameznikov, zahtevamo najviše standarde. In to nikakor ni v nasprotju z vladavino prava. Seveda ima vse skupaj posledice za podobo Polske, gre tudi za vprašanje, kako vsi ti ukrepi vplivajo na delovanje pravosodja. Številna podjetja sklepajo posle na Polskem, pod domnevo, da tam pravna država deluje. In če bo prišlo do politizacije, bo tudi ta vidik ogrožen, ker se bodo ljudje nadajali najslabšega. Meni se zdi res nerazumljivo, da polske vlade ni na tem dialogu z nami ali pa s komisijo, kot smo že slišali oziroma kot so nam povedali. To res ni sprejemljivo obnašanje. In ko slišim kakšne argumente navajate v smislu, da bodo spodbujali homoseksualne vrednote, mi gre kar na smeh. To je argumentacija, ki jo uporabljajo Putin in njegovi minjoni in jo skušajo razširiti. In da polska vlada, polska od vseh držav, zdaj sledi poti, ki jo je začrtal Putin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 in občutek imam, da zadeve niso ravno najbolje uravnotežene. Čeprav priznam, da so bila najbolj uravnotežena stališča, stališča, ki jih je predstavil gospod Adam Bodnar. Kljub temu, da zagovarja svoja splošna stališča in mnenja. Vendar se mi zdi, da je bil on malce bolj zmeren. Nasplošno velja, da bi v vsaki državi morale biti veje oblasti ločene. Ampak kaj naj storimo, če sodniki sodelujejo na političnih protestih, če predstavljajo svoja politična mnenja? Kaj lahko storimo, če sodniki sodelujejo na televizijskih programih in se tam prepirajo s politiki o političnih vprašanjih? Gospod eh, sodnik Jurek je povabljen na televizijske oddaje, kjer nastopa skupaj s politiki in drugimi. Kaj lahko torej storimo v primeru, ko sodniki sodelujejo na političnih sestankih opozicijskih strank, ko predavajo o tem, Na kakšen način bi morala biti država organizirana? To pomeni, da spodkopavajo ločevanje oblasti. Sodnik bi moral govoriti preko sodb, ki jih sprejema. Sodnik ne bi smel sodelovati v političnih dejavnostih. Vem, da obstajajo države, kjer so lahko sodniki tudi člani političnih strank. V Nemčiji, na primer, je lahko sodnik član politične stranke. To je napačna rešitev, zato bi vam predlagal, da to spremenite. Iti bi morali v smer, ki bi zagotavljala, da bodo sodniki nepolitični. Na polskem sodniki ne morajo biti člani političnih strank zakonodaje prepoveduje udeležbo v političnih dejavnostih, ne morejo biti člani sindikatov. Imajo sicer združenje sodnikov, v okviru katerega zagovarjajo interese stroke, no tudi o tem bi se lahko pogovarjali. Nastala je situacija, v kateri bi morali uravnotežiti razpravo to sem želel povedati. Naj na koncu povem še nekaj. Rekli ste, da je pri nas minister generalni tožilec. Na polskem je to veljalo zgolj od leta 2000 do 2005. 15, namreč da sta bili ti dve funkciji ločeni, prej so te funkcije vedno bile združene, tako kot v številnih drugih državah. No. So Finfeld. Hvala, predsedujoči. Te razprave so res utrujajoče, gre za dialog med gluhimi. Številni argumenti so bili predstavljeni strani strokovnjakov na panelu, ki so neodvisni strokovnjaki, odziv polskih nacionalistov pa je vedno isti. Najprej pravijo, ah, ni pravično, ne spoštujejo nas, ne prisluhnejo nam, potem začnejo s prstom kazati na druge države, a ja, se druge države počnejo isto. Zakaj ne podate pravih protiargumentov, ki temeljijo na dejstvih, ne pa da tu sedite in igrate žrtev? Vsaj niste vi žrtev, vi niste žrtev. Vi ste tisti, ki spodkopavate neodvisnost sodstva in bom še enkrat ponovila tisto, kar sem prej povedala. Tu ne gre za spoštovanje vaše pravice, da imate svoje mnenje, gospod Jurek. Vi vodite agendo, v okviru katere želite spodkopati ne zgolj neodvisnost pravosodja, temveč tudi pravice žensk, svobodo veroizpovedi, pravice LGBTI, svobodo medijev, pluralizem in tako naprej. To je vaša agenda in to sem izpostavila, tako da nikar ne igrajte žrtve, ker niste žrtev. Tako, zdaj pa moje vprašanje za paneliste. Prvo vprašanje. Kar nekaj evropskih nalogov za prijetje so izdali polski sodniki, irski, nizozemski, nemški sodnik, če se ne moti več sodnikov, je zavrnilo izvajanje tega naloga za prijetje. Irski sodnik je, mislim, da v mestnem obdobju že izvršil ta nalog, nisem prepričana. Zanima me, če ste vi morda seznanjeni še s kakšnim primerom. Mislite, da se ta pojav širi, da se bodo stvari poslabšale ali menite, da gre zgolj za posamične incidente? Drugo vprašanje. Nacionalisti vedno pravijo, ah, to, kar mi počnemo, ni nič posebnega, ker to počnejo tudi v drugih državah. Ha, poglejte Nemčijo, tam so grozni, imajo politične sodnike. Dejstvo je, da v polskem sistemu obstajajo stvari, ki obstajajo tudi v drugih državah, ampak v povsem drugačnem kontekstu, z veliko boljšim sistemom kontrol in varovalk. Bi lahko povedali kaj več o tem kontekstu, zato da se zoprstavimo tem poenostavljenim argumentom, ki so jih podali nekateri moji kolegi. Hvala. Hvala lepa, gospa Pitera. Kot zadnja na to besedo dobijo panelisti. Izvolite.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 ti dve združeni sta bili vzpostavljeni že dolgo tega, tako da tu ne gre za zaroto proti trenutni vladi. Gre za združenje sodnikov, ki zagovarjate tudi interese sodnikov, ki delajo v polskem sejmu. Ne gre za zaroto. Ampak zakaj so sodniki naprimer prisotni na televiziji? Gospod Karski, naj vas spomnim na to, da trenutni predsednik ustavnega sodišča aktivno nastopa v medijih. Redno nastopa v medijih in tudi na televiziji. Nasplošno se situacija predvsej spreminja, tako na ustavnem sodišču, kot tudi na ostalih sodiščih. Civilno pravno sodišče je bilo razpoščeno družinski člani in prijatelji strankarskih veljakov so pogosto imenovani na pomembne položaje. Vsake toliko slišimo, da obstajajo težave z javnimi mediji, da prihaja do ponovne Ga prevzema medijev strani Poljakov, tistih medijev, ki so jih imeli v rokah tujci. Pozicij imeli sobi pošvencone, no, z nesvihane materijale televizije. V medijih člane opozicije opisujejo na zelo ekstremen način, Samo še nekaj sem želela dodati, nekaj, česar danes še nismo slišali in bi prosila gospoda Bodnarja, da se na to odzove. Kaj pa je s. Um, tem povodcem polskih poslancev. Naprimer, ko je bila sprejeta odločitev, da bodo razpolovili plače polskih poslancev. To so izvršili takoj. Čeprav so plače poslancev na ravni polskega povprečja. Če predsednik polskega parlamenta nečesa ne odobrava, lahko razpolovi plačo določenega poslanca, ne da bi ta poslanec imel pravico do pritožbe. Ampak zanima me, s katerim parlamentom vi primerjate Evropski parlament. Korvin Mike je uložil svojo pritožbo zoper Evropski parlament in je dobil denar nazaj. Vemo pa, kaj se dogaja v polskem parlamentu, tako da nikar ne žalite tega Evropskega parlamenta. Poglejte si, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu. Razumemo sicer, da so to občutljiva vprašanja, ampak polske kolege prosimo, da ne podajajo dolgih horizontalnih pripomb in da si ne izmenjujejo mnenja horizontalno. Najmo odpreti razpravo. Kar nekaj rok je bilo še v zraku, ko so kolegi prosili za besedo. Tudi časovno smo omejeni, tako da vam dam besedo res na kratko, za 30 sekund, če lahko na hitro podate odgovor na tisto, kar vas je razmotilo. Potem besedo dobijo panelisti, da ne bomo presegli začrtenega časa. Gospod Karski. Hitra bova upšek. Hvala lepa, predsedujoči. Gospa Pitera je bila tako prijazna, da je citirala mojo pripombo. Prišla je celo sem, da bi mi prisluhnila. Tu sem od samega začetka. Aha, vas nisem opazil, ne. Nisem želel biti zloben. Še nekaj sem želel povedati glede političnih dejavnosti nekaterih polskih sodnikov. kaj pa linijski sodniki, ki sprejemajo sodbe? Ne govorim o tem, da v medijih nastopajo predsedniki sodišč ali tiskovni predstavniki, kot je naprimer prvi predsednik ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča ali pa pravnega sveta, njihovi tiskovni predstavniki. Oni imajo namreč administrativne funkcije. Če pa gre za redne sodnike, ki morajo delovati neodvisno. In če gredo ti sodniki na različne proteste in tam izražajo svoja politična stališča, ti sodniki niso več nepristranski, temveč zelo pristranski. V redu, smo slišali, razprava je zaključena. Besedo bomo zdaj predali panelistom. Vidim pa, da bo nekaj članov zapustilo sejo. Gospod Jurek je naslovil vprašanja neposredno na kolega Bodnarja, zato predlagam, da besedo damo panelistom v obratnem vrstnem redu kot na začetku. Gospod Bodnar, vi dobite besedo prvi, potem pa ostali. Ja? Sem prvi prav. Najlepša hvala za vprašanja. Bom odgovoril na vprašanje gospoda Jureka. Sodišče Evropske unije je v primeru CER podalo sodbo. Šlo je za predajo polskega državljana Zirske na Polsko. V tej sodbi se omenja tudi preskus, ki ga mora sodišče opraviti, preden sprejme odločitev o izročitvi. Zato sodniki na nizozemskem in v Španiji in nekaterih drugih državah začenjajo postavljati vprašanje o smislu, ali lahko evropski nalog za prijetje izvršijo in ali je ta preizkus uspešno upravljen, torej ali obstaja kakšna grožnja neodvisnosti sodstva na polskem. Včeraj pa je presenetljivo sodnik Doneli iz Irske sprejel odločitev. Potem, ko je opravil ta preizkus, gotovil je, da kljub izjavam, ki bi jih lahko razumeli kot uh, teoretično ogrožanje neodvisnosti sodstva, da se lahko tega polskega državljana izroči polski. Če nek pravnik pravi, da obstaja tveganje, da ne bo opravljeno pravično sojenje, sodnik nima druge možnosti, kot da opravi ta postopek. Sodnik je potem tisti, ki sprejme odločitev, ali se bo izročitev izvršila ali ne. Glede zaščite življenja in polske zakonodaje, rekel bi, da polska zakonodaja vzpostavlja ravnotežje na eni strani med pravico do zaščito življenja in na drugi strani zaščito različnih vrednot na polskem. Polski zakon omogoča tri rešitve v primeru nosečnosti. Sam sem ombudsman in v tem primeru moram preveriti, ali je zakon izpolnjen. Če se ženska znajde v takšnem položaju, kot to opisuje zakonodaja v zvezi s prekinitvijo nosečnosti, ali ima dostop do takšnih možnosti. Mislim, da obstaja nekaj težav s tem, ne bom se spuščal zdaj v podrobnosti, vse je odvisno od razprave. Sam kot ombudsman, po mojem mnenju, ne bi smel reči, ali naj zakon postane bolj liberalen ali bolj restriktiven. Kar nekaj vprašanj se je nanašalo na to, kaj se zgodi, v tem trenutku, ko se sprejemajo ti ukrepi, kako to vpliva na pravice, na delovanje sodstva. Ogromno možnosti je, kako vršiti pritisk na sodnika, zato stranka v postopku niti nima jasne slike v zvezi s tem, ali je bila neka sodba podana skladno z zakonodajnimi akti in ustavo, ali je bil izvršen še kakšen dodaten političen pritisk ki ga je sodnik moral upoštevati, ali dejansko obstaja kakšno tveganje, da je sodnik predmet disciplinskega postopka. Gre za proces, zato ne moremo reči, da celoten proces je bil izvršen. Vidimo pa, da se bo položaj sodnikov lahko tekom leče poslabšal. Še nekaj bi rad dodal. Ena od reform se nanaša tudi na uvedbo pritožb, izvrš, izrednih pritožb v okviru posebnega senata na ustavnem sodišču. Lahko se predložijo primeri v presojo, zlasti, če gre za ranljive manjšine. Zahvaljujoč temu lahko generalni tožilec sproži postopek pisanja sodne prakse na novo, če gre za pomembna ideološko občutljiva vprašanja. To tveganje obstaja, po mojem. Moram pa omeniti, da ta konkretna situacija ustvarja vzdušje, ko se sodniki čutijo dolžni še bolj spoštovati ustavo in v večjih primerjih so podali zelo dobre sodbe na področju človekovih pravic, naprimer, ko je šlo za retacije protestnikov, ko je šlo za prepoved javnega zbiranja in združevanja. Tako da so sodniki dokazali, da znajo biti resnično neodvisni. Gospod Karski je omenil udeležbo na protestih. Po mojem mnenju je standard na področju človekovih pravic naslednji. Če vprašanje zadeva neodvisnost sodstva in zaščito neodvisnosti sodstva, lahko tudi sodniki sodelujejo na teh protestih. Primer iz interameriške sodne prakse obstaja na tem področju, lahko vam ga pošljem. Sodniki imajo pravico, da spregovorijo, izrazijo svoje mnenje in se udeležijo tudi protestov. Adam Šem boš 88-letni upokojni sodnik, lahko kot neodvisna oseba sodeluje na protestih. In to je primer etičnega ravnanja. The, the last point uh, mm, by uh, Mrs. Pitera about. Še to, kar je povedala gospa Pitera, glede vloge parlamenta. Ja, vidimo na polskem, um, da je parlament vedno bolj na stranskem tiru, ni se dosti časa za govor, pa tudi druge ukrepi so sprejeti, tako da se kaznuje poslance, naprimer. Namenim zanimiv primer, ki je bil predan. Um, na Evropsko sodišče za človekove pravice. To je podobno kot primer proti Mačarski. Torej, imeli bi postopek za sodni pregled, če se poslanca kaznuje zaradi njegovega delovanja v parlamentu. No, nima takšnega sistema in gospod Šterba, glede na sodno prakso, mislim, da ima dobre možnosti, da bo zmagal v te zadeve. Hvala. Hvala, gospod Budnar, za to, kar ste povedali. Ampak res prosim, eh, čas nas preganja. Torej bomo morali iti naprej. Gospod Sterk, imate največ pet minut, lepo prosim. Tvoj bi rad povedal. Kot prvo, sodniki in pa njihov vključenost v politiko. Se strinjam s tem, kar je bilo rečenega. To pravilo je omejeno, ampak vsega, če se pod vprašanjem temeljne določbe vladavine prava, potem je treba ukrepati. To velja v ameriški, kot tudi evropski sodni praksi. Eno evropsko združenje sodnikov prav tako ima zelo podobno mnenje glede te točke. Toliko glede sodnikov in pa politike. Potem naprej. Še. različni dejavniki polske vlade, naprimer, um, da se združujeta izvršna veblasti in pa javni tožilec. No, tudi v drugih državah um, nekaj podobnega obstaja in tudi kje druge, naprimer parlament, še voli člane nacionalnega sodnega sveta. To vidimo tudi v drugih evropskih državah, skratka, za vsako od teh točk lahko kaj najdemo. Uh, nekje drugje, to je res. Ampak če pogledamo celotno reformo, pa je stvar drugačna. Moramo gledati celotno reformo in potem vidimo, da ni pravega nadzora med različnimi vajami oblastmi. Vemi oblasti. In prav to je zelo pomembno v tem mnenju INCE-ja. Namreč ni pravega pregleda in nadzora v celotnem svežnju reform na polskem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še profesor Šolsem. Gospod predsednik, zelo kratek bom in ne bom zavlačeval razprave in eh, ponavljal tega, kar je dejal profesor Šterk. Mnenja Beneške komisije, čeprav na zelo težavnem področju, ponavadi naletijo na eh, zanimanje in jih dobro sprejmejo. skupine strokovnjakov, ki sedijo v Beneški komisiji, prihajajo iz različnih pravnih stvarnosti in iz različnih eh, sodnih kultur. Imajo tudi različne funkcije, nekateri so profesori, drugi so sodniki in tako dalje. To pomeni, da imamo nekakšno mešanico. tako maso, ki daje, eh, ki posreduje naprej svoje mnenja in eh, vse to se ne osredotoča samo na eh, sodna vprašanja. Potem še problem, ki je bolj kompliciran od drugih. Govoril sem vam o težavah, ki smo jih zasledili na polskem, vendar največja težava je državni tožilec. Razhajanja na evropski ravni so zelo velika v primerjavi s tem, kar se dogaja za sodnike. Problemi, ki jih izpostavljamo, so vidni, ogromni problemi. Naj navedem kot primer naslednje ustavno sodišče naj ne bi eh, razveljavilo zakonov, če ne eh, z dvotretinsko večino in to ne obstaja nikjer druge. Potem v mnogih primerjih polski pravniki so zelo dobri, se zelo dobro eh, poznajo na tuje izkušnje in torej črpajo iz različnih sistemov, elemente za primerjavo, vse to, kar jim je bolj pogodu. In to dobimo tudi v eh, poročilu Beneške komisije. Če upoštevamo ministra za pravosodje in vse njegove eh, poloblastila, potem upoštevamo druge funkcije. Bomo dejali kot Montesquieu, eh, ki je dejal, da moč mora ustaviti moč, oblast mora ustaviti moč. In eh, zaradi tega mislim, da Beneška komisija lahko temu reče samo ne. Hvala. Najlepša hvala vsem zdaj na vrsti naslednji panel. Najlepša hvala tudi za vaše odgovore. Alors, on va commencer dans le prochain panel. Začnimo z naslednjim panelom. To, je, to so univerzitetni krogi in civilna družba. News. Lepo no, prosim, pridite sem naslednji govorci. Gosti. Now, as foreseen, Zdaj pa tretji panel. Zdaj bomo torej, eh, prav nagovorili o ljudini prav na polskem. Tukaj pa so predstavniki akademiko in pa civilne družbe. Bo konkretno. Profesor Laurent Beš, profesor evropskega prava na Univerzi Middlesex v Londonu. Potem je dr. Timoteus Zih, um, pomožni profesor na pravni fakulteti in fakulteti za upravo z Univerze v Varšavi, kardinal uh, Štefan Višinski. Potem Mihal Vavri Kijevič, pravnik. Upam, da se pravi izgovoril njegove ime. Ne? No, potem pa, ne vem, ali se zelo zmotil ali samo malo. No, karkoli že, pravnik eh, volne sadi, eh, svobodna sodišča in potem še gospa Margorzata Zuleka, vodja odvetniške pisarne Fundacija Helsinki za človeka pravice. Z nekaterimi od vas smo se že pogovarjali, ko je odbor Libe obiskal Varšavo, z gotovo nazivom smo govorili. in tudi z gospodom Vavrikivicem, ki predstavlja sobotna sodišča. Prav tako smo se srečali z gospodom Novickem v Varšavi. Torej, vi predstavljate to fundacijo Helsinki, ta ima eh, zelo um, visoko veljavena, veljavena pravna področju. Sedaj imate na voljo po 8 minut, potem pa še zadnji krok vprašanja po odgovoru in torej celoten prostor razprave. Gospod uh, profesor Pek, lepo prosim, če začnete. Prosim. Hvala, ja, bom kar začel. No, sedaj, prej ste rekli 10, sedaj pa 8 minut, pravite. No, gledajte, morda bi šlo tudi 10, eh, prej sem imel 10, ampak res nisem preseči čača za govor, morate misliti na to malo. No, bom kar prišel na sobino. Uh, včeraj si stekel rok, eh, ki velja za poljske organe, da ti spoštujejo začasno odločbo Evropskega sodišča glede poljske eh, reforme zakonodaje. Sedaj je poljska vlada čakala do zadnjega dne in pripravila načrt za ukrepi, ni pa konkretno povedala, um, kaj je bilo narejenega do sedaj. Očitno je to še en poskus tega, da bi igrali na karto časa,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 No, ampak um, um v času polske vlade pa se je to že večkrat ponovilo. Sedaj pri tej odločbi in pa pri drevanju polske vlade nisem bil presenečen, ampak sem bil posebno šokiran. Videl sem, da polska vlada sploh ne želi uh, upoštevati odločno slovenjaka sodišča glede zavrznitve um, lesnine. In tudi to je enako slabo ravnanje kot prej. Mar se kdo je pozabil na ta ključni vidik, ampak to je ista izvršna um, oblast, ki je prej dejala, da ne bo poštevala pravno zvezujočih odločb ustavnega sodišča. In potem decembra 2016 so pa sploh spremenili delovanje ustavnega sodišča. To nismo moje osebno mnenje, to je diagnoza same komisije iz eh, priporočil Komisije za pravo državo. Sedaj pa smo res v čisto novi situaciji, kajti sedaj imamo državo članico, ki sploh eh, nima ustavnega pregleda zakonodaje in to že od eh, decembra 2016. Kaj to pomeni? Izvršna v oblasti in parlament lahko počnejo karkoli želijo. Ne glede na to, ali so njihovi zakoni v skladu s polsko ustavo ali ne. In to je res nekaj čisto novega. In prav zato je res treba aktivirati eh, sedmi člen, prvi odstavek, ki torej je bilo narejeno decembra 2017 in to čisto upravičeno. Moja osebna stališče je, da bi morala komisija to napraviti že julija 2017, ne pa uh, par mesecev poznaje. Kajti Še potem smo videli nekatere zakodanje ukrepe, ki niso bili v skladu z ustavo in pa pravno državo. No, ampak to, kar se dogaja, je bilo čisto prečakovano. Um, sem pravni profesor že več let in to, kar sem videl, me ni presenetilo. To, kar se dogaja na polskem, je stalno kršenje načela poštenega sodelovanja, kar je sicer zapisano v pogodbi. No, kje pa smo sedaj? sedaj skoraj tri leta po aktivaciji uh, postopka pred um, eh, sprošitvijo sedmega člena, smo um, imeli nekaj zaslišanj glede sedmega člena, ali se sedaj situacija izboljšala po vseh tih postopkih in moj kratek odgovor je ne. Kvečemu se je situacija še poslabšala, je slabša kot kadarkoli prej. Sedaj moramo še nadaljevati s tem postopkom po sedmem členu še vedno je veliko pravih vprašanj um, odprtih, nerešenih, ni veliko časa, ne bi vsega našteval, ne bi uh, našteval, katera priporočila so bila ignorirana. Veliko je teh priporočil, ki niso bila poštevana. Najpomemben uh, del tega je, da polski organi oblasti še vedno ne upoštevajo priporočil komisije v zvezi z tem, da je treba ponovno povrniti avtonomijo in pa legitimnost ustavnega sodišča, um, ki je um, varuh polske ustave in zakonodaje. Ne moramo se sedaj znati v situaciji, ko izvršna v oblasti kar um, po svoje lahko krši zakonodajo in pa upravne standarde. Kot rečeno, to, kar pravim, um, je tudi mnenje komisije, se strinjamo s tem, kar pravi komisija. Kaj je tukaj najbolj pomembno vprašanje? Zakaj smo še vedno v tem položaju? Zakaj Poljska še vedno ne spoštuje priporočil komisije in pa drugih priporočil, številnih drugih organizacij. Praktično eh, vsaka pravna organizacija v Evropi je že kritizirala te tako imenovane reforme, reforme pod narekovaji eh, na Poljske. To niso reforme. Bom pa zdaj prišel na to. Polski organi pa so sedaj vendarle ugotovili, da EU um, ne bo odločno kritizirala teh korakov nazaj pri vladanju prava na polskem. In, in kaj so ugotovili, če boš igral na karto časa, če se boš pretvarjal, da si zainteresiran za dialog, potem lahko vmes spremeniš dejstva na terenu. In potem, ko bo EU končno se začela zavedati, kaj se je dogajalo, je pa že prepozno, ker ti te spremembe so um, že sprejete in se jih ne da um, spremeniti za nazaj. No, sedaj s to odločbo, glede ustavnega sodišča, pa smo vendarle videli žare kupanja, kajti morda bi se lahko um, vrnili nazaj um, na čas, ko ta sprememba glede ustavnega sodišča še ne bila sprejeta. Pa še nekaj bi rad omenil, um, kaj še je ta vidik uh, avtokratstva na polskem. Eh, lahko zanikaš vse, pa če se sliši še tako absurdno. In ta dvojna govorica po Orvelu se zelo pogosto uporablja na polskem. To je šokantno, tudi um, zastrašujoče. Kaj pomeni te pravosodne reforme? To pomeni um, napadi, sistemski napadi na neodvisnost sodne v oblasti, In sodna veja je ključna za spoštovanje ustave in seveda tudi um, neodvisno sodstvo je ključna za članstvo Evropske unije. No, gledajte, um, morda Polski ni všeč to spoštovanje ustave, ampak to je tudi del um, EU pravnega reda. Ko se je pripravljalo zakonodajni akti in ko se stvari včasih spreminjajo, um, potem včasih je treba v določenem popustiti. Ampak um, Glejte, um, nekateri standardi v sedaj niso upoštevani in um, to je sedaj zastrašujoče. Potem pa še eno priporočilo, ki je bilo vse skozi ignorirano na polskem, se pročujem, da moram to še enkrat ponavljati, ampak glede, komisija je večkrat uh, dejala, da spremembe, ne pa reforme, spremembe sodne veje morajo biti priplavljene v tesnem sodelovanju z sodstvom in pa vsemi zainteresiranimi akterji. No, to pa se ni zgodilo. Um, pa je bilo vendar to napisano že v prvem priporočilu Evropske komisije, že pred leti. Že, pred leta, 20, že leta 2016 je bilo to prvič priporočeno. Kaj priporočam? Moramo se zbuditi, vidimo, da je pravna država zelo ogrožena na polskem, to je nevarno za polski ustavni red, um, za samo polsko, pa tudi za samo delovanje in upravnih sistemov. In če se bomo zbudili, bomo lahko razrešili ta problem, sicer pa ne. In bodimo si na jasnem, ta težava se vedno bolj zaostruje. Prej na vlaku, ko sem se pelal v Bruselj, sem ravno bral, kaj se dogaja v Romuniji. Um, torej, te slabe prakse se širijo in torej, v prejšnjem panelu smo že govorili o tem, ampak gledajte, kaj pa um, ni bilo omenjeno tukaj. Um, ne gre za to, da bo um, nepoštevano primerjalno pravo. Ne, tukaj se zlorablja primerjalno pravo za to, da um, bo potem zakonodaja splošno slabša. Predvsem je treba govoriti o tem, ali se spremembe um, sodstva v skladu z ustavo. Glede, se ni važno, kaj se dogaja naprimer v Nemčiji. Važno je samo, če spoštuješ svojo ustavo, svoje države. Ne moreš primerjalnega prava uporabljati za to, da potem zlorabljaš svoj ustavni red. To ni spremljivo, sploh če pa v bistvu um, ne poštevaš pravih lekcij spremljanega prava. Še deset sekund imam, torej medsebojno zaupanje, medsebojno priznavanje. Glejte, um, to je vse na kocki, um, sedaj ni čas za prazni dialog, za prazne ukrepe, ne moremo še naprej uh, ukrepa predstavljati v prihodnost, sedaj moramo ukrepati. Ehm, torej napočil čas, da ukrepamo. To velja za Polsko, pa tudi za celotno Evropsko unijo. Hvala. Right, as to the timing, to... Ja, hvala, ker ste se tako skrbno držali časa za govor. Sedaj pa drugi član odbora. Gospod Zik, prosim, imate 10 minut. Gospod predsedujoči, spoštovani predstavniki parlamenta, komisije. težave sodstva na polskem so ena izmed najbolj eh, polemičnih tem v evropski politiki sedaj. No, veliko splošnih eh, izjav kroži glede teh razmer v polskem sodstvu, ampak Če pa si pogledamo podrobnosti in argumente z vseh strani tega spora, potem pa vendarle vidimo, da so ta vprašanja predvsem bolj kompleksna, kot pa se zdi na prvi pogled. No, včasih je težko predstaviti tako kompleksno sliko. Težko je to napraviti v desetih minutah. Zato prosim, preberite si študijo, ki sem jo pripravil s avtorjem, torej glede te reforme sodstva na polskem in če želite kopijo, jo lahko posredujem. Digitalno. Um, sedaj pa vam bom samo predstavil nekaj glavnih ugotovitev glede polskega sodstva. Samo zato, da bo ta razprava bolj zanimiva. In bom zato izpostavlja nekatere argumente, ki še niso bili omenjeni do sedaj. Kot prvo, kar je zelo bistvo, ta spor glede sodstva na polskem se je začel julija 2015, ko so sprejeli novo zakonodajo za ustavno sodišče. Takratna koalicija je to sprejela in tu je vključila tudi polemične prihodne določbe. Eh, ki je, ki se, te določbe so omogočile izvolitev sodnikov, ki bi morali biti izbrani v naslednjem parlamentu. In ta odločba je potem poznaje razglašena za neustavno, ampak eh, takrat pa ni naletela na veliko nasprotovanje, niti med eh, zagovorniki človekov pravic na Polskem, niti v mednarodni skupnosti. In potem, poznaje, pa so se stvari zelo spremenile. Potem pa se je vse začelo eh, omenjati v javnosti, predvsej bolj. In to se da tudi vpliv na današnjo razpravo. Torej, ne bi še vse to sedaj. Pa še nekaj, kar bi rad tukaj podaril. Ni prav, če rečemo, da sedaj, danes, je ustavno sodišče podrejeno polski vladi. To ni res. Prejšnji teden naprimer, je ustavno sodišče eh, blokiralo pomembno pokojninsko zakonodajo in ta odločba je bila v nasprotju s tistim, kar je menila polska vlada. Večkrat se je to zgodilo. Večkrat je sodišče v zadnjih mesecih razsodilo proti polski vladi, uzmanjenim eh, stališčem glede številnih predpisov, naprimer gospod uh, Bodnar, ombudsman, sam je sodeloval v razpravi, kje je 17 uh, eh, skozi 14 je bila ta zadeva in v neki pomeni zadevi je sodišče dejalo, da eh, včasih uh, so neustavne določbe, da policijski uradniki lahko pregledujejo avtomobile, kajti te določbe ne omogočajo pravilnega postopka. Torej, ta zadeva glede preiskav avtomobil je bila zelo polemična um, in opozicija um, in tudi drugi so pogosto nasprotovali tem družbam. In moram reči, da je takrat sodišče poštelo to, kar je povedal gospod Bodnar, uh, ne pa polska vlada. In še nekaj bila tudi zdana soglasna odločba panela. Uh, štirih uh, sodnikov um, iz trenutnega mandata, pa še enega od, iz prejšnjega mandata. In potem še drugo vprašanje, ki bi rad izpostavil. Naslednja faza tega spora glede sodstva. Tukaj pa gre za reformo strukture sodstva naše države. Eh, no, ta reforma je bila precej polemična. Glavna težava pri sodstvu, naprimer, se nanaša tudi na pomankanje zaupanja in številni pomembni akteri v politiki in pa pravni strokovnjaki so omenili um, številna vprašanja, kjer pa je prišlo do nesoglasij, naprimer glede tega, um, kako popraviti trenutno stanje, pa kakšna so primerna pravna sredstva za to. Vse tri glavne institucije so bile nekako reformirane, spremenjene. Kot prvo, vrhovno sodišče, potem nacionalni sodni svet in potem še celoten sodni sistem. No, gledajte, nekateri vidik reform pa niso bili deležni javne razprave do sedaj. Veliko polemičnih zadev bilo obravnavanih, ampak ne pa vse. Sedaj ne bi nekateri stvari ponalo. Ampak gledajte, po drugi strani je pa res, da številni vidiki reform sploh niso bili izpostavljeni kritikam, naprimer glede nepristranskosti sodnih postopkov in pa preglednosti sodstva. Naj vam podam svoj primer. Naprimer, zakonodaja o splošnih sodiščih je uvedla nove spremembe glede dodelitve primerov in zadev. Sedaj se sodnike izbira na ključno in sicer po IT sistemu. Um, ta sistem je v Gdansku, potem podobno vlada tudi za ustavno sodišče, sedaj se panel sodnikov izbira po abecednem vrstnem redu. Prej so imeli predsednik sodišč um, orodja, ki so vplivala na postopke, kajti lahko so sami sodniki odločili o tem, ko bomo bodo delili primer. Lahko so potem tudi predstavili sodnike med uh, senati za zadeve, naprimer nekaj sodnika so dali v kazensko pravno postopek, pa čeprav imajo drugače prestolnosti. No, sedaj so se stvari spremenile, ampak iz očitnih razlogov pa so se protesti osredotočili samo na nekatere stvari, na nekatere glavne stvari um, pri teh sodnih reformah. In prav tukaj bi rad uh, predstavil nekaj pomembnih argumentov. Naprimer, nov zakon za sodni sistem je bil pogosto kritiziran in sicer zaradi nekaterih dvomljivih določb, ki so omogočile uh, to da lahko ministrstvo um, v bistvu kar razreši sodnike, čisto samo vono, brez pastovanja. No, ampak ni bilo nobene čistke na koncu v polskem sodstvu, čeprav so to nekateri pričakovali. Šest mesecev po začetku veljavnosti tega akta je bilo samo um, 80 odstotkov sodnikov dejansko razrešenih, um, torej ni bilo veliko, sedaj pa te možnosti sploh ni več za razrešitve. Zato vidimo, da te spremembe niso bile tako hude, kot pa je kdo rekel. V preteklosti so se stvari drugače uh, odvijale. Ma no, potem še najbolj polemično vprašanje. Trenuten zakon glede vrhovnega sodišča. Ta zakon je začel veljati julija 2018. No, o tem smo že slišali več argumentov, torej glede trenutnega zakona. Ta je spremenil strukturo vrhovnega sodišča in ta zakon je tudi eh, znižal pokojitveno starost za sodnike. Glede, bili so izraženi številni pomisleki s tem v zvezi, ampak upokojitvena starost je bila na začetku uvedena za te uh, sodnike, uh, torej 65 let za moške, 60 za ženske in to je čisto običajna upokojitvena starost za vse druge ljudi uh, na poskom. Potem pred nekaj meseci pa smo torej um, tudi izenačili pokojno staro za moške in pa za ženske. Uh, torej, ženske se lahko pokojijo pri 60, samo če to želijo, prostovoljno se to lahko zgodi. Prej je komisija omenila um, nekatere probleme glede teh določb. In še nekaj. Zagovorniki te zakonodaje pravijo, da je pomemben peti odstavek. Uh, člena 180 polske ustave, ki je mogoče razrešitev sodnikov. No, gledajte, to je zelo bolj kompleksno vprašanje, kot pa se zdi. Kaj ti nekateri zagovorniki tega predloga pravijo, da um, predlagani ukrepi niso sorazmerni, sploh gre za vrhovno sodišče in pa za predsednika tega sodišča. In še nekaj zaključnih pripomp. zelo kratko. Nekaj primerov. Tem, ki so bile po mojem mnenju prej malokrat omenjene v razpravah, tudi v današnji razpravi. No, veliko pomembnih argumentov je bilo omenjenih in marsikaj smo že obravnali in pa razrešili, ampak obenem pa smo slišali veliko zelo posplošenih izjav in marsikdo sploh ni omenil vprašanja sodstva. Konstruktiven dialog mora biti utemeljen na analizi dejstev ne pa na nekih splošnih izjavah. Hvala. Um, uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi Juan Fernando, da je predsedoval delu tega panela. Žal mi je, da sem zamudil predstavitev profesora Peha. Hvala lepa za delo, ki ga upravljate, tudi nam zelo pomaga pri boljšem razumevanju. I know that you and a lot of your colleagues have been working very hard. Vem, da ste številni trdo delali, predano delali na tem področju in to pravim povsem objektivno. Namreč nekateri menijo, da to, kar vi počnete, ni objektivno. Zdaj pa gospod Mihal Vavrikjevič, pravnik. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane članice in člani odbora, gospe in gospodje v tej kratki predstavitvi bi vas rad upozoril na par praktičnih vidikov, ki se pojavljajo na polskem, glede na to, da prakticiram pravo, predvsem na zadeve, ki so vezane na neodvisnost sodstva. Trenutno se nahajamo v položaju, ko je bil storjen velik korak stran od evropskih institucij. Komisija se je pritožila. Luksemburško sodišče je sprejelo začasne ukrepe. Tu gre za zelo pomemben instrument v bitki proti uničenju neodvisnega sodstva na polskem. Opravka imamo situacijo, ko sodniki na vrhovnem sodišču in vrhovnem upravnem sodišču, teh je več kot 65, ponovno dela, sedijo v svojih panelih. Profesorica Malgoržata Šleka je bila vrhovna sodnica do, oziroma bo vrhovna sodnica do leta 2020. Z vidika pogodbe ni večjih težav, vsaj pred 3. aprilom letos jih ni bilo, ko je bil sprejet eh, nov zakon o vrhovnem sodišču. Zdaj čakamo na postopek, da tudi sodišče Evropske unije razsodi o tej zadevi, bi pa rad povdaril, da ta postopek kaže, kako velik vpliv ima pravosodni sistem v Evropski uniji. V zadnjih treh letih je skoraj da vsak na Poljska menil, da nihče ne bo mogel zaustaviti tega valjarja, ki je kar mlev polski pravosodni sistem. S pomočjo parlamenta, komisije, ki je varuhinja pogodb in neodvisnega, nepristranskega sodišča nam je uspelo doseči rezultat. Velika večina polskih pravnikov in civilna družba se vam zahvaljujemo, vam članice in člani parlamenta in tudi Evropske komisiji za odločenost in za vse trud, ki ste ga vložili v to, da se zaščiti svoboda pravosodja na polskem. Nažalost uh, pa ta umestna rešitev oziroma začasna rešitev, ki jo je podalo sodišče, ne bo dovolj, da prekinemo tok dogodkov na polskem imamo resne težave, imamo ustavno krizo, težave imamo z ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče je paralizirano, podrejeno je, ne obstaja kot neodvisna pravosodna institucija. Slišali smo kratko, natančno poročilo predstavnika Beneške komisije. Odsotnost neodvisnosti ustavnega sodišča znotraj sistema predstavlja velik problem. Katero pa je najbolj pomembno vprašanje, po mojem mnenju, v tem trenutku? Izvirni greh, ki zastruplja celoten pravosodni sistem na Polskem, je nacionalni pravosodni svet. Tega so izbrali na nedosleden način, neskladen z polsko ustavo in neskladen z mednarodnimi standardi, ki veljajo za neodvisnost sodstva. ta svet ne zagotavlja neodvisnosti. Ta svet bi skladno s 186. členom ustave moral varovati neodvisnost sodišč in sodnikov. Zdaj pa je to podrejeno tako zakonodajni kot izvršni vej oblasti na polskem. Kako lahko potem ta svet zavaruje neodvisnost sodstva? To je nemogoče. To mnenje potrjujejo tudi strokovnjaki za ustavno in evropsko pravo, tako polski kot mednarodni strokovnjaki, potem mednarodne organizacije, gre za Evropsko komisijo. Danes smo tudi slišali mnenje komisije, potem je tu Beneška komisija, tudi njihovo mnenje smo danes slišali, tu je še Evropska mreža pravosodnih svetov, tudi njihovo mnenje smo danes slišali. NCJ kot smo slišali strani gospoda Strka, je suspendiralo nacionalni pravosodni svet, ker ne izpolnjuje standardov na področju neodvisnosti, praktični vidik. Dovolj je, da si pogledate, kako deluje ENCJ na Polskem, kakšne odločitve sprejema in kako člani govorijo. Poglejte si primere. Predsednik ENCJ-ja Lešek Marlov, sodnik, je dobil vprašanje stari novinarja, če bo spoštovalo sodišče ta začasni ukrep Evropskega sodišča in odgovoril je, da se bo posvetoval z vlado glede tega. Trenutno imamo upravka s situacijo, ko ENCJ pravi, da bo predložil zahtevo disciplinskemu tajniku, da bo sprožil disciplinski postopek zoper sodnika Stanislavska Zablockega. On je član ustavnega sodišča. On je predsednik kazensko-pravnega senata na vrhovnem sodišču. Trenutni neustavni NCJ je skušal imenovati novega sodnika na vrhovno sodišče, pa je ta sodnik to preprečil sodnik Zablovski je zato storil, kot je, izpolnil je pravilo in novi ENCJ mu grozi z disciplinskim postopkom zaradi tega. To sta zgolj dva primera. Morda še en primer iz moje prakse. Sam zastopam več članov vrhovnega sodišča v postopkih pritožbe na odločitev ENCJ. Gre za negativno mnenje ki jim onemogoča, da bi nadaljevali svojo kariero. Gre za sodnike, ki so jih enostavno odstranili z vrhovnega sodišča in vrhovnega upravnega sodišča. To so storili z novim zakonom o vrhovnem sodišču. Ko sva s kolegom poslala pritožbo neposredno na ENCE, e, je zoper odločitev le tega, je ENCE ravnal v nasprotju s pravili. To odločitev bi morali poslati neposredno vrhovnemu sodišču, pa ENACJ tega ni storil. Zavrnili so, da bodo to storili. Z postopkovnega vidika niso želeli preveriti pritožbe, zavrnili so, da, bodo, da bi poslali pritožbo neposredno na vrhovno sodišče. Tako pri nas danes deluje ENACJ. Justicija, Združenje sodnikov je pripravilo posebno poročilo na to temo. Justicija ima 3000 članov, to je približno tretjina vseh sodnikov na polskem. Poročilo kaže, da 90 odstotkov sodnikov verjame, da vladavina prava na polskem je ogrožena. 15 odstotkov sodnikov se je že soočilo s političnimi pritiski, kar je zaskrbljujoče glede na to, da teoretično živimo v demokratični državi, ki naj bi spoštovala temeljne vrednote evropskih pogodb. 91,5 odstotkov sodnikov, ki so jih poprašali strani justicije, pravi, da novi NCE ne izpolnjuje ustavnih dožnosti, ne varuje neodvisnosti pravosodnega sistema. 87 odstotkov sodnikov meni, da bi člani NCE morali odstopiti še par stavkov o zatiranju sodnikov. Na polskem se ukvarjamo z disciplinskimi postopki proti tistim sodnikom, ki so izredno omenili grožnjo, ki preti vladavini prava na polskem. Njih zaslišijo v okviru disciplinskih postopkov, zato ker so ti sodniki sodelovali v razpravah o ustavnem položaju ali o vladavini prava. Tudi, če sodelujejo v izobraževalnih programih, jih pripošljajo v disciplinski postopek. Mislim, da je to dober komentar na to, kar je rekel gospod Karski, ki je omenjal politične dejavnosti sodnikov in odvetnikov v narekovajih. Zdi se neverjetno, ampak žal je to realnost. Nevladna organizacija profesora Holgarja organizira seminarje dvakrat letno v več sto šolah, več kot 600 odvetnikov sodeluje v tem programu. Za ston se lahko odeležijo teh seminarjev. 50 tisoč otrok zajamejo v okviru teh programov, večkrat se je zgodilo v zadnjih mesecih, da se porajajo poskusi, da bi ustrahovali te odvetnike, te sodnike in tuživce počasi zaključujem. To je zelo dober primer tega, kako stvari pri nas delujejo. Na koncu bi rad povdaril, da so polski sodniki zelo pogumni, upirajo se temu zatiranju, ostajajo neodvisno kljub grožnjam, kljub temu, da ustavno sodišče ne deluje več neodvisno. Polska civilna družba pa odločno podpira polske sodnike. Vzpostavili smo odbor za zaščito pravosodja 12 polskih nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe, kot so Amnesty International, Helsinkiška fundacija, Združenje sodnikov in odvetnikov ter pobuda Free Courts. Zagotavljamo pravno podporo, pa tudi moralno podporo vsem sodnikom, ki jih zatirajo. Spremljamo tudi vse primere zatiranja sodnikov. Hvala lepa. Hvala za vašo pomoč ko je delegacija obiskala Polsko in smo obiskali pobudo Free Court, ste nam pomagali. Hvala. In še gospa Šoleka iz Helsinške fundacije. Hvala, predsednik, spoštovane članice in člani odbora, gospe in gospodje. Hvala lepa za priložnost, da podam svoje pripombe v imenu Helsinške fundacije za človekove pravice glede razmer na Polskem. Kratko pojasnilo. Helsinška fundacija je največja, najstarejša nevladna organizacija, ki na polskem deluje na področju varovanja človekovih pravic. Skoraj da 30 let spremljamo, opazujemo dogajanje, sodelujemo v primerih, ki se nanašajo na varovanje človekovih pravic. Rada bi povdarila, da smo protestirali tudi junija 2015 zaradi sprememb, ki so jih unesli v zakon o ustavnem sodišču. Gospe in gospodje, od leta 2015 smo na polskem priča trendu sprememb brez precedensa. Te spremembe se dotikajo samega jedra drž demokratične države. Sporne spremembe se nanašajo skoraj da vse ključne vidike demokracije, med drugim pravosodje medije, svobodo medijev ter razumevanje in delovanje nevladnih organizacij. Sistemske perspektive nobena od teh sprememb ne mora biti razumljena kot nujno potrebne reforme. Namesto reform bi sam raje omenjala poskuse spodkopavanja neodvisnih institucij. Napadi imajo tri oblike. Najprej so tu zakonodajne spremembe, ki naj bi paralizirale delovanje neodvisnih institucij. Te institucije bodo zdaj odvisne od politične volje. Drugo, te spremembe dopolnjujejo politične spremembe, ki zožijo področje delovanja za nekatere od teh institucij. In na zadnje, pa prav tako moteče, ugotavljamo, da je vse več sovražnega govora, da napadajo toživce, sodnike, medije, posamezne aktiviste. Vse te spremembe so pospremljene tudi z gorečo željo, da bi na vse institucionalne položaje umestili ljudi, ki podpirajo vlado. Dva primera, ki po mojem mnenju odlično ponazarjata te spremembe. Najprej bi rada omenila pravosodje. Po zelo dolgem zasedanju ste verjetno že malce preobremenjeni z vsemi zadevami, ki se nanašajo na pravosodje in sodišče na Polskem, ampak prosim vas še za malo potapljanja. Od leta 2015 je bilo 15 zakonodajnih aktov, ki urejajo pravosodni sistem. Vladajoča večina jih je sprejela, ampak nobeden od teh 15 zakonodajnih aktov ni namenjen reševanju ključne problematike delovanja sodišč, ko gre za pretirano dolge postopke, ko gre za dostop do pravosodja za invalidne osebe, ko gre za zagotavljanje zadostnega števila osebja. Vse te spremembe imajo nekaj skupnega in to je, da se nanašajo na tiste dele sistema, ki omogočajo neodvisno delovanje sodnikov. Gre za to, da se sodnike zdaj imenuje na nepregleden političen način člani prejšnjih panelov so veliko govorili o nacionalnem pravosodnem svetu, o ustavnem sodišču, vrhovnem sodišču. Sama bi vas rada opozorila na to, kaj se je zgodilo ob koncu leta 2017-2018, ko je Ministrstvo za pravosodje imelo desiretijsko pravico, da razveljavi položaj predsednika sodišča. Sama Ne bom nikoli pozabila na zgodbo sodnika, ki je bil na položaju 30 let, deloval je kot predsednik sodišča zadnjih 8 let, potem pa so ga odpustili zaradi ene sodbe Ministrstva za pravosodje, ki jo je po faksu poslalo sodniku. Predsednike sodišče menja na ta način, niso se posvetovali z vodstvom sodišč gre za spremembe posameznikov na posameznih mestih. Tega konkretnega sodnika so se želeli znebiti, ker, je, ker ga je kontaktiralo pet sodnikov po telefonu. Kot rečeno, odpuščanje imenovanje novih predsednikov sodišč je potekalo brez posvetovanja z ustreznimi organi, kar je še bolj zanimivo in še bolj moteče in zaskrbljujoče je, da so tisti, ki smo jih intervjuali, priznali, da so na njihovih sodiščih na vodilna položaja imenovali sodnike, ki sicer ne bi bili sploh primerni za kandidate. Gre za sodnike z najkrajšim mandatom, z najmanj izkušnjami in tudi taki so bili, zopr katere tečejo disciplinski postopki. Rada bi vas opozorila na še eno vprašanje. Kriza z vladavino prava, ki smo jo priča zadnja tri leta, odmeva na vseh vidikih in v vseh razsežnostih, kjer je država aktivna. V zadnjih treh letih je Poljska zveza nevladnih organizacij dokumentirala več kot 60 primerov prepovedi sodelovanja med nevladnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami in državno upravo. Prihaja do prekinitve pogodb o sodelovanju z nevladnimi organizacijami, potem so tu težave glede prerasporeditve javnih sredstev za nevladne organizacije. Nedavno smo sprejeli tudi instrument evropske vrednote. Nekaj nevladnih organizacij je predmet diskriminacije v javnem življenju ali pa jih dajo na finančni post. Predvsem gre za nevladne organizacije, ki se zauzemajo za ženske in za migrante in te pogosto napadajo, jih izključujejo iz postopkov javnega posvetovanja. V zadnjih treh letih so na Polskem vsi trije ključni zakonodajni akti, ki so pomembni z sistemskega vidika, bili sprejeti v okviru pospešenega postopka brez ustreznih posvetovanj. Prihaja do napada na vladavino prava in na človekove pravice. In posledice tega bodo vidne še dolgo, zato je res nujno, da mednarodna skupnost še naprej spremlja razmere na polskem, zato da bi preprečili, da se ta grožnja razvije še naprej. Glede na to, da imam na voljo še tri minute, bi se rada zdaj zaustavila ter ta preostali čas namenila za vprašanje in odgovore. Hvala lepa, zelo jasna, prizemljena predstavitev. Kakovost je pomembna, ne količina. kot hajku, enostavno zaključiš, ko poveš, kar si imel zapovedati, brez napovedovanj zaključka. Vsem članom panela se upravičujem, ker sem se pridružil tej razpravi malce pozno. Hvala lepa vsem za kakovostne predstavitve. Hvala vsem, ki ste nam pomagali med obiskom, ko je bilo vzdušje kar napeto vi omenjate civilno družbo, ampak vi ste pravzaprav del te širše civilne družbe, del organizacij, aktivni akademiki ste, vsi igrate svojo vlogo. Obveščate nas o tem, kaj se dogaja. Tako da hvala lepa. Hvala tudi vsem kolegom, ki so ostali do konca. Vem, da je leto že dolgo. Barbara Kodrička pa želi besedo prva. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da se ne strinjam z vašo zadnjo izjavo. Ne strinjam se s tem, kar ste povedali na koncu. Rekli ste, da so bile vse predstavitve ravnotežene, ravno nasprotne. Imamo vprašanje za gospoda Ziha, ravno s tem v zvezi. Ali je bila vaša predstavitev znanstvene narave, ali je vaš članek znanstveni članek? Pravna stroka nima nacionalnega značaja. Nahajamo se na enem pravnem področju v Evropski uniji. Gospod Jean-Claude Schalsen je pred vami govoril o različnih pravnih kulturah. Kolega strani Beneške komisije je to omenjal, nisem še zaključila, prostite. Vemo, da je znanost globalna. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali uporabljate znanstveno metodologijo, ko pišete svoje članke in ko predstavljate svoja mnenja. Ker imam res dovolj teh delnih resnic, pol resnic, eh, neke kvazi znanosti, ki jo predstavljate v okviru političnega foruma. Omenili ste leta 2015, ampak platforma Novotelska se je odločila, da bo imenovala preveliko število ustavnih sodnikov, 3. decembra 2015 pa je ustavno sodišče podalo sodbo, v kateri je bilo jasno zapisano, da dva člana, ki jo je imenoval prejšnji parlament, sta bila imenovana neskladno z ustavo. Toliko glede pravnega vidika. In zakon je bil tudi razveljavljen, kar zadeva to vprašanje. Številne sodbe ustavnega sodišča so bile spoštovane. Če boste začeli torej v letu 2015, ko boste podali vašo naslednjo izjavo, prosim, da omenite tudi to, da so bili to poslanci platforme. Platforma je predstavila to zadevo ustavnemu sodišču. Še ena zadeva glede izbire sodnikov za posamezne primere, povsem na ključno. Internetna izbira se bo začela s 1. decembrom 2019. Trenutno se tega sistema ne uporablja, lahko vam pa posredujem članek, ki je čez pospolita Daily, kjer je natanko opisan postopek izbire na elektronski način, ko bo šlo za dodeljevanje primerov posameznim sodnikom. Še nekaj sem vam želela povedati, če tega še niste preučili, kaj se dogaja na sodiščih. Tudi vi bi morali to preveriti osebno. V preteklosti so na številnih sodiščih elektronsko dodeljevali primere sodnikom. Na drugih sodniščih pa zadeve niso potekale na elektronski način. Kar zadeva upokojitveno starost, ne bom se prepirala z vami, naj pa povem to, da če stranka PIS nadomesti vse sodnike na ustavnem sodišču in vrhovnem sodišču in če bi vsi sodniki podpirali stranko PIS, potem bi jih lahko imenovali do smrtno. Tako je bilo tudi sodniki, ki delajo na univerzah. Zato bi vam bila hvaležna, če bi mi odgovorili. Ko pripravljate analize, ko pišete svoje teze ali se sklicujete na globalno znanost, na mnenje različnih mednarodnih organizacij. Ali preverite svoje argumente, zoprstavite tistim, ki jih predstavljajo drugi, vi navajate pač svoje argumente. Samo zelo na kratko v odgovor. Lahko samo sekundo počakate, prosim. Sam predsedujem tej seji, najprej bo Barbara Spinelih dobila besedo. Barbara, umikam svoje vprašanje, ker vidim, da je ura šest in tolmači bodo šli vsak čas. Lahko odgovorite vi po angliško? And, uh, I, I, to... Uh, ja, z veseljem odgovorim. Vesel sem tudi vašega vprašanja, gospa Kodricka. Morda se na vaše presenečenje strinjam z večino izjav, ki ste jih podali glede dejstev. Če boste pozorno prebrali članke, ki sem jih omenil, boste ugotovili, da se opisujejo točno te okoliščine. Ampak kot sem povedal že na samem začetku svojega desetminutnega govora, sem skušal zapolniti vrzel v razpravi, ki trenutno poteka. In ta vrzel je bila zelo očitna. Nihče ni izpostavil teh argumentov. Hvala. Okay, um, well, interesting... No, zanimiv odgovor. To pa je bilo vredno pustiti primeru, dobro, da se nisem oglasil. Ni šlo za političen govor, šlo je za odgovor. Samo nekaj. Vi predstavljate dobro univerzo, dobro katoliško univerzo, ki ni provincialna. Zato bi od vas pričakovala dober odgovor. Ni zasebna univerza. Catholic tradition, but okay. it's it's not a prep. Okay, when we take this uh, discussion. No, to se lahko pogovorita kje druge. Niste zastavili vprašanj vsem članom panela, ampak vsem članom panela bi se rad zahvalil, ne samo za današnje predstavitve, temveč tudi za vso pomoč pri izvedbi obiska delegacije. Veliko dela je bilo upravljenega, preden ste prišli sem, delo se še nadaljuje. Tolmačenje se bo počasi zaključilo, kolegice in kolegi, zato ne bom imel veliko sklepnih pripomp. Najprej hvala lepa vsem, ki ste ostali na seji celo popovdne. Cenim vašo predanost, Juan Fernando, Barbara Barbara, Mihal, ki je ravno kar očel, ter vsi ostali, ki ste ostali do konca. Na mesto, da podam zdaj številne sklepne pripombe, mi dovolite, da povem naslednje. Osnotek poročila moramo poslati političnim skupinam, veliko članov je aktivnih. Na tem področju tudi stalnemu predstavništvu polske vlade smo poslali to poročilo. Vlada ga bo prejela, prosili smo za njihove komentarje v roku enega tedna, da lahko to predstavimo potem decembra. Namreč čas nas preganja. Mi bomo nadaljevali s svojim postopkom. Rad bi se zahvalil vsem članom, ki ste bili tu, tudi vsem tistim članom, ki jih ne poznam po imenu. Hvala vsem, sklepnih pripomb ne bom podal. To je proces, ki traja. Hvala vsem gostom, vsem govornikom. Najlepša hvala za to, da ste si vzeli čas in se potrudili, vidim, da ste zelo predani. Hvala lepa tudi vsem članom odbora, hvala za vašo vzdržljivost. Vidimo se ponovno decembra, takrat bo tudi prvi osnutek na voljo in od tam naprej bomo nadaljevali. Hvala lepa.